Yes, we start the meeting. Welcome all of you. Uh, začenjamo. Dobrodošli vsi. Naj pozdravim še prav posebno dva nova poslanca v odboru, Mihaela Šojdrova iz ELS, ki je namestnica v našem odboru. Ste tukaj? Ne. Prav tako pa pozdravljamo še namestnika iz SND. Gospod Evo Kajli, ste tu? Ne? Ne še, kakorkoli že. Obe pozdravljam, obe namestnici pozdravljamo našem odboru. Veliko gostov imamo. Gospa McIntyre je povabila 14 pravnikov iz Birmingham Law Society, morda jih še ni, ampak skoraj da prepričana sem, da ena od skupin je tukaj. Simon, SND skupina, je povabil delegacijo britanskih sindikalistov z Britain General Union so pa žrtev tako imenovane švedske izjeme, ker sem tudi sama švedinja, lahko povem, da imamo torej skupne interese. Pozdravljeni tistim, ki ste tukaj. A, tukaj ste. Prisrčno dobrodošli. Hvala lepa. Prav tako imamo skupino študentov iz Francije, gospa Moran Šantje, jih je povabila, prišli bodo jutri. In to je tudi vse zaenkrat. Sedaj pa še nekaj glede tretje točke, kar se tiče sporočil in koledarja. Naša skupna predstavitev o reformni izobraževalnih sistemov v Evropi, kako se boriti proti brezposobnosti med mladimi in revščini med otroki in zgodnemu odhajanju mladine in otrok šol, bomo to imeli 26. Gospod Lastjers in Morabitu, pa tudi dr. Harald Weber bodo povabljeni kot trije strokovnjaki za zaposlovanje po dogovoru z odborom za kulturo. Johannes Akster pa je zbran strani odbora za kulturo in tudi gospod Teodoro Vasiljev. Morda tega ne bi smela reči, vendar pa to pomeni, da imamo pet moških in to ni sprejemljivo, tega ne bom več sprejela v prihodne, če bom še predsedovala takim sestankom. Ne moremo imeti pet moških udeležencev mizja. Skušali bomo torej najti tudi ženske. Prav tako naj povem še nekaj o Evropskem parlamentarnem tednu 3. in 4. februarja. Dva dogodka se bosta zvrstila medparlamentarni sestanek o ciklusu Evropskega semestra 2014-2015 in medparlamentarna konferenca o ekonomskem upravljanju Evropske unije. Kot del tega dogodka bo naš odbor, odbor za zaposlovanje, 3. februarja imel med parlamentarni sestanek 11.15 do 13. ure. Koordinatori so se odločili glede sledečih dveh tem za dnevni red sestanka. Prvič, zaposlovanje in socialni kazalniki pri makroekonomskih neravnovesjih, upoštevali bomo brezposobnost med mladimi in drugič vpliv naložbenega načrta komisije, tudi cilji Evropskega sklada za strateške naložbe in sklada za zaposlovanje mladih. To bo razdeljeno v naslednjih dneh. Upam pa, da bomo to pripravili skupaj z našimi prijatelji, partnerji v nacionalnih parlamentih. Tako, če ni ugovorov, sta zapisnika 1. in 2. decembra sprejeta, brez sprememb. Hvala lepa. Tako, sedaj pa prehajamo kar na točko 4 na našem dnevnem redu. Moj gost je latijski minister za socialne zadeve, ki predstavlja novo predsedstvo, predseduje svetu. Prisrčno dobrodošli, gospod minister. Nestrpno že čakamo na predstavitev vašega programa, kajti predsedstvo. Svetu predsedujete v času, ko je veliko kriz težav in veliko obupanih ljudi, obupanih državljanov v Evropski uniji. Istočasno pa imate možnost, da resnično kaj spremenite. Prosim, beseda je vaša, gospod Augulis. Ja, pa brez tega nema prejšnja data iz konze. Hvala lepa gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospode. Veliko čast mi je, da sem dobil priložnost priti sem in spregovoriti o prednostnih nalogah latvijskega predsedstva na področju socialnih politik in zaposlovanja. Na začetku predstavitve naj navedem naše prednostne naloge na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Potem, kasneje, bom si ogledal zakonodajne pobude, glede katerih bi se radi pogovorili z vami in ki jih želimo sprejeti do konca predsedovanja. In potem na koncu se bom še na kratko dotaknil evropskega semestra. Na področju zaposlovanja in socialnih zadev bo naša ključna prednostna naloga vključujoč trajnostni trg delovne sile. To prednostno nalogo smo si izbrali zato, ker tako olajšamo zaposlovanje, pa tudi vključujemo socialno randive skupine, borimo pa se tudi proti revščini v skladu s strategijo EU 2020. Pot k tem ciljem v tej strategiji je na ravni Evropske unije žal prepočasna. Seveda so razmere po državah članicah različne. Kar se tiče 75-odstotno zaposljivost za tako moške in ženske med 15 in 64 leti, smo tudi tukaj premalo napredovali v zadnjih letih. Ne moremo tudi govoriti, da smo znatno zmanjšali revščino. boj proti revščini in boj proti brezposobnosti sta še vedno visoko na našem dnevnem redu. Kar se tiče vključujočega in trajnostnega trga delovne sile, pa se osredotočamo na kakovost delovnih mest. Pomembna je kakovost, še prav posebno glede na svežen o naložbah in rasti. Potrebujemo podporne ukrepe, podporne ukrepe za pomoč trgu delovne sile, za ranljive skupine. Na začetku februarja bomo imeli skupno konferenco odbora za, za poslovanje in odbora za socialno zaščito. S pomočjo teh odborov bomo oblikovali sklepe sveta, ki bi naj bili odobreni na marčevskem svetu EPSKO. Upajmo. Imeli bomo konkretne predloge za države članice in komisijo, kako bi naj namreč razvili bolj vključujoč in bolje delojoč trg delovne sile. Kar se tiče kakovosti delovnih mest, začeli bomo oblikovati sklepe sveta glede zdravja in varnosti pri delu tudi na marčarskem svetu EPSCO. Sklepi bodo temeljili na strateškem okviru, komisije za leto 2014 glede zdravja in varnosti pri delu. In osredotočili se bomo na nove izzive, naprimer preprečevanje bolezni, nova okoljska tveganja, posebej prikrojene rešitve za posamezne skupine in podpora malim in mikropodjetjem. Podariti je treba, da ko govorimo o zdravju in varnosti, to prinaša tudi, prinaša tudi ekonomske prednosti. Podjetja izboljšajo svojo produktivnost, In potrebno je tudi povedati, da vsak evro, ki se tukaj investira, prinese vsaj 1,6 evra donosa. In to zaradi preprečevanja bolezni. Zato torej zdravje in varnost, to je vprašanje, ki je naložba in ne samo odhodek. Še vedno smo pri zdravju in varnosti. V Evropi se trg delovne sile stara. Potrebno je ljudi obdržati na trgu delovne sile dlje časa. Dve časa morajo biti dejavni, pomembno je prilagoditi delovno okolje, upravljalne sisteme in sisteme, ki so bolj prijazni starejšim delovcem. Potrebujemo pa tudi preventivne ukrepe za mlajše delovce in moramo spodbujati kulturo zdravja in varnosti. To je pomembno za udeležbo, dobro udeležbo na trgu delovne sile. EU ima še vedno zelo visoko brezposobnost med mladimi ki je več kot 25 odstotna za generacijo, ki je mlajša od 25 let. V nekaterih državah članicah ta delež presega celo 50 odstotkov. Veliko je bilo storjeno že v zadnjih letih, še prav posebno prek jamstva za mlade. Vse države članice so razvile svoje načrte za jamstvo za mlade vendar pa to vprašanje je še vedno zelo aktualno. Latvijsko predsedstvo bi se rado osredotočalo tudi na druge ranljive skupine, skupine, ki so prav tako v slepi ulici. Tukaj govorim o dolgoročno brezposelnih in invalidnih osebah. Kar se dolgoročno brezposelnih tiče, komisija pripravlja novo pobudo in bi naj bila objavljena kasneje letos. Okrog 50 odstotkov brezposobnih v Evropski uniji je dolgoročno brezposobnih. Kar se tiče razlike pri zaposlenosti invalidnih in neinvalidnih oseb, je ta delež nekje v nekaterih državah celo na 30 odstoten. Zato bomo torej namenili veliko pozornosti tudi politiki za invalidne osebe tako da bi ukrepili evropske zaveze za enake možnosti za vse, tudi za invalidne osebe. Maja letos bomo imeli sestanek na visoki ravni v Rigi na to temo. Pogovarjali se bomo o vprašanjih, kot je zaposljivost, pravice otrok, invalidnih otrok, še prav posebno se bomo osredotočali na izobraževanje, kajti to je pot na trg delovne sile in končno do neodvisnosti. Na dnevnem redu predsedstva bo tudi konferenca o deinstitualizaciji in razvoju socialnega sistema v Evropi. Meri bomo razpravo o najboljših praksah in rešitvah in o tem, kako invalidnim osebam omogočamo samostojno življenje. To bo tudi dvignilo ozaveščenost v javnosti, vključevanja nekdaj institucionaliziranih državljanov. Prav tako bomo v tem kontekstu obravnavali tudi otroke. Včeraj sem bil na odboru za enake možnosti in smo govorili tudi o enakosti med spoloma. Rad pa bi tudi vašemu odboru povedal več o naših načrtih, kar se tiče sklepov sveta za uveljavljanje enakosti med spoloma. In sklepi bodo na dnevnem redu sveta Epsko junija. Skušali bomo premustiti ta razkorak, skušali bomo združevati poklicno in družinsko življenje in zniževati revščino med starejšimi. Upamo, da bomo potem tudi začeli razpravo o ustrezni pokojnini za starejše. Komisija bo skupaj z odborom za socialno zaščito oblikovala sporočilo na to temo. V luči vseh omenjenih prednostnih nalog vidimo nujno potrebo, da bolje vključimo socialne partnere in civilno družbo vse to. Zato bomo med našimi neformalnimi sveti EPSCO s partnerji v Luksemburgu se lotili vprašanja socialnega dialoga. To bo nadgradilo prakso enega od partnerjev v našem triju, Italijo, prejšnjega, prejšnje države, ki je predsedovala, da bi o tem govorili na neformalnih formatih EPSCO naši latvijski socialni partnerji pa tudi organizirajo dogodke ob robu tega, te konference za krepitev socialnega dialoga. Kar se tiče zakonodajnega dnevnega reda, bi rad izpostavil, da se veselimo plodnega sodelovanja dialoga z Evropskim parlamentom, zato da bi sprejeli cel niz zakonodajnih aktov. Kar se tiče platforme za neprijavljeno delo, kar se tiče pravic pomoščakov in kar se tiče uredbe EURES. Evropska platforma za neprijavljeno delo, to bo naša glavna prednostna naloga v pogajanjih z Evropskim parlamentom. Neprijavljeno delo resno ovira delo jemalce, pa tudi delodajalce, podjetja in družbo širše. Prav tako to škodi konkurenčnosti, kakovosti delovnih mest, razvoju veščin, vse življenjskemu učenju in tudi proračunskim prihodkom. Vse države članice bodo sodelovali v delu te platforme, ki bo služila kot pomembno urodje za čezmejno sodelovanje na ravni EU. Svet podpira predlog komisije in smo pripravljeni začeti s pogajanji z Evropskim parlamentom. Prav tako smo pripravljeni za začetek razprav z Evropskim parlamentom o pravicah pomoščakov. Pomoščakom bi morali zagotoviti enake pravice v vseh državah Evropske unije kot za druge type delavcev. Tako bi ustvarili bolj enake pogoje na področju ribolova in sektorju pomoščakov. Kar se tiče socialnih partnerjev, je svet dosegel soglasje lani decembra. Mislimo, da je ta dogovor dovolj prožen, da bo upošteval tudi posebnosti in specifike ladijske industrije. Prav tako bi to direktivo želeli sprejeti še v času našega predsedstva in zato se veselimo razprave z Evropskim parlamentom. Potem pa predlog EURES. Tudi tukaj je decembra svet dosegel dogovor. Pomembno je spodbujati mobilnost delavcev in spodbujati delovna mesta na splošno z objavo boljših informacij glede prostih delovnih mest. EURES bo pomemben tudi za to, da bomo našli prave ljudi za prava delovna mesta. Zato bomo delali tudi na tem. In končno, na kratko, kar se tiče evropskega semestra. Želimo zagotoviti gladek, usklajen pristop do semestra in visoko kakovostne prispevke vseh zainteresiranih stranin. Še prav posebno pozornost bomo namenili razpravam o novih smernicah za zaposlovanje. Te smernice so ključnega pomena za to, da se uravno teži makro in mikroekonomska vprašanja. In upamo, da bomo tukaj dosegli napredek s pomočjo vašega odbora. Veselimo se tesnega sodelovanja z vami tudi pri tem vprašanju. Potem naj omenim še nekaj podpiramo pripravljalne odbore EPSKA in skušamo izboljšati učinkovitost evropskega semestra. Zato bo naše predsedstvo v skladu s pobudami odbora za poslovanje in socialno zaščito pripravljali sklepe sveta za ponovno zagon obeh odborov in upamo, da bomo našli dogovor tudi na teh področjih za časa našega predsedovanja. Naj izkoristim končno to priložnost, da se zahvalim Evropske komisije, različnim agencijam, partnerjem, nevladnim organizacijam za vašo pomoč pri pripravi našega programa na področju socialne politike in zaposlovanja. Še prav posebno bi se rad zahvalil Evropski fundaciji za izboljšanje ženskih pogojev, za enakost med spoloma, za varnost pri delu in za temeljne svoboščine. Hvala lepa, da ste me poslušali. Skušal bom odgovoriti na vaše vprašanja, kar se tiče naših prednostnih nalog. Hvala lepa. You, Agulis, uh, hvala lepa. Minister, hvala lepa za te uvodne besede. Vprašanja bodo seveda sledila, tudi pripombe. Za začetek dobijo besedo koordinatorji vsak dve minuti potem pa boste sledili ostali. Veliko vas je, veliko vprašanj bo. Začenja gospa Moran Šantje, ki predstavlja skupino ELS. Prosim, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod minister, hvala lepa za vašo predstavitev in za ta pregled pomembnih vprašanj, vprašanj ki se vam zdijo ključna za delo v tem odboru. Želela bi omeniti dve točki, ki se navezujete na problematiko zaposlovanja. Govorili ste o brezposelnosti mladih, za pomembnost jamstev za mlade in uresničevanje ustreznih programov v državah članicah. Želela bi vas upozoriti na eno specifično točko. Danes je toliko mladih, ki so brezposelnih, torej v letih med 25 do 30, eh, kot med 15 eh, do 25. Bodimo pozorni, kajti pogosto eh, podaljšanje študija na univerzi služi samo temu, da se prikrije to brezposelnost. Zanima me, kaj želite storiti v času vašega predsedovanja. Torej, 15 do 30 let predstavlja dvakrat večje število kot 25 do 30. Na to drugo vprašanje. Vemo, da je usposabljanje najboljši način, kako se vključiti v trg dela. Zanima me, kaj nameravate storiti glede tistih oseb, ki nimajo nobenih kvalifikacij. Kaj ti te osebe so praktično obsojene na dolgotrajno brezposelnost. In tretjič, govorili ste o vseživljenjskem usposabljanju. Glede tega bi vas rada opozorila na pomembnost priznavanja izkušenj. To je uh, ključnega pomena in socialni partneri si prizadevajo za to, da bi se izkušnje prav tako priznale. To je v rokah uh, zaposlenih, ki so že zaposleni. To omogoča tako mobilnost, uh, kot tudi preprečuje brezposelnost. In na to še vprašanja v zvezi z enakostjo med moškimi in ženskami. Tu bi vas opozorila na to, da je kriza vodila v to, da so zlasti ženske izgubile delo. Zanima me, kako se nameravate na to odzvati. Torej, zabeležila sem zakonodajne cilje, kot poročevalka sem odgovorna za pravico dela za pomorščake in upam, da boste vaš cilj izpolnili v času vašega predsedovanja, gospod minister. Eh, Hvala. Besedo dajem socialistom in demokratom. Gospa Štandruk, izvolite, beseda je vaša. Ja. Dank. Hvala lepa, gospod minister. Potem, ko sem prebrala pisno predstavitev vašega delovnega programa, sem bila nekoliko razočarana z vašimi ustnimi razlagami. E, bila sem polna upanja, Jean-Claude e, Juncker nam je zagotovil trojni A za socialno Evropo in e, to pričakujejo tudi ljudje. Eden velikih problemov, s katerimi eh, smo se obadali v zadnjih eh, letih, eh, je bil boj proti socialnemu in plačnemu dumpingu. Gre za izredno poceni delovna mesta, ki so nastala v Evropi in že litovsko predsedstvo se je tega vprašanja konkretno lotilo. Imeli smo veliko konferenc Ehm, na mizi smo imeli veliko podatkov, konkretnih primerov v zvezi z direktivo uh, o delu in tako naprej. Ampak uh, tukaj moramo biti intenzivni. Potem druga tema, to je boj proti brezposelnosti na dolgi rok. Komisija uh, bi se morala te teme lotiti pustiti še bolj intenzivno, kajti dolgotrajna brezposelnost ima za posledico velike socialne probleme, ki zadanejo celotno družbo. Ukrepati moramo zelo hitro, kajti posledice bi se lahko pokazale tudi na drugih družbenih področjih. Včeraj eh, ste govorili, pravite, s kolegi in kolegicami iz odbora za enakopravnost žensk in eh, Eh, govorili ste o tem, da bi želeli doseči enakost glede materinstva in eh, kako eh, vidite te stvari. Tukaj smo že nekoliko pod časovnih, časovnim pritiskom. Socialni dialog je za nas, socialne demokrate, izredno pomemben. Izhajamo iz tega, da svet Eh, sprejema dogovore in eh, tukaj ne gre samo za pomorščake. Uh, uh, to... Hvala lepa. Gospa Harkin dobi besedo iz skupine Alde. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi pozdravila ministra med nami danes popovdne. Vesela sem, da ste med nami. Upravičujem sem, da sem nekoliko zamudila. Ni bilo namenoma, ni se pa bilo mogoče izogniti zamudi. Kolegica me je obvestila o tem, o čem ste govorili. Na kratko, omenili ste EURES kot eno od prednostnih nalog. Včeraj eh, sem se pogovarjala z enim od kolegom, Martino pravzaprav, rekla je, da je pred kratkim mm, pravila nekaj dela na temo EURES in v prakti se še vedno precej ovir glede eh, informacij, jezikovnih ovir in tudi eh, priznavanja kvalifikacij. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem in kaj lahko naredimo, da zagotovimo, da EURES deluje gladko, kajti moje informacije so take, da v nekaterih primerjih ne deluje gladko. Potem ste omenili jamstvo za mlade in brezposelnost mladih. Ali spodbujate države članice, da še bolj financirajo uh, ta področja? Kaj se dogaja uh, na teh področjih? ali je prišlo do napredka. Potem ste meno, eh, omenili kakovost delovnih mest eh, in pa delovne pogoje. Trenutno se končuje eh, zelo pomembna raziskava o različnih vrstah delovnih mest v Evropski uniji. Mislim, da naj bi to dobili na začetku februarja. Ali je tudi de, to del vaši, vašega dela oziroma nalog? Potem ste omenili invalide in pa enake možnosti zanima me, ali že delate kakšne konkretne, specifične korake oziroma ali imate specifične pobude, ki bodo zagotovile enake možnosti za invalide. Hvala lepa, eh, da ste omenili, sama tega nisem slišala, pa kolegica je rekla, da ste govorili o tem. Eh, institucionalna skrb eh, za invalidne otroke. Ali bi lahko razložili še to bolj podrobno? Potem pa na koncu še evropski semester. Govorili ste o njem. Rekli ste, da morajo biti smernice uh, za zaposlovanje uravnotežene eh, z gospodarskimi eh, zadevami. Kako nameravate nadaljevati, napredovati na tem področju? Hvala lepa. Gospod Silikijo, ti si naslednji, naslednji, ki zastopa GOE. Eh, kire Burgena, zaskar, sem se že gome, da si ramo je dol η ανεργία στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα ανάμεσα. Hvala lepa. Brezposelnost v Evropski uniji je velika. Dejstvo je, da eh, leve in neoliberalne politike stvari poslabšujejo. Gospodarske razmere na jugu povzročajo revščino med ljudmi. Trg eh, dela je slabo reguliran, kršijo se človekove pravice. Tudi sam institut kolektivnih pogajanj je ogrožen. Imamo tudi krizo regulacije trga Potem je tukaj še eh, problem z državnimi naložbami v mnogih sektorjih gospodarstva. Torej, težko se spodbuja eh, družbena rast in pa delovna mesta. Eh, Junkerjev načrt bo verjetno stvari še poslabšal. Žal, v okviru svojega predsedovanja ne napovedujete prekinitve te politike vrčevanja, ki je pripeljala do situacije, kakršno imamo. Kaj boste torej storili? Da bi podprli trg dela, ki je sposoben preživeti, kajti doslejšnje eh, politike na področju zaposlovanja niso bile ustrezne. Evropski semester uh, podpira politike, ki fragmentirajo socialni ustroj socialno tkivo. Treba je pomagati delavcem. Namesto tega pa ukrepi vrčevanja vodijo v prekernost. To nikakor ne prispeva k varnosti in zdravju delavcev. In zato je treba spodbojati socialni dialog. Gospod minister, med vašim predsedovanjem me zanima, kako boste zagotovili, da bomo imeli avtentičen socialni delovni dialog v državah članicah, ki bo prinesel opremljive rezultate. Hvala. Zdaj pa dam besedo Jean Lambert iz Zelenih. Izvolite. Hvala. Hvala ministru za predstavitev zelo vesela sem, ko slišim, da govorite o kakovosti delovnih mest. Zanima me tudi, odkud pravzaprav menite, da prihajajo nova delovna mesta. Eh, lahko govorimo o zelenih delovnih mestih, ki so uh, učinkoviti, uh, ki imajo nizek oglični odtis. Zanima me, kako razmišljate v tej smeri. Potem ste omenili varnostno strategijo, uh, predvsem vprašanje preprečevanja In pa mladine ste tudi omenili. Zanima me, ali imate kakšne uh, določene predloge glede tega, kako bi lahko pomagali delovni sili, ki se dosti krat zaposlujejo samo za krajši delovni čas. Kako naj bi vzpostavili ustrezno usposabljanje? Kdo je odgovoren za to, recimo, ko delodajalci iščejo ljudi, ki so že usposobljeni? In potem mm, na zadnje. Tukaj gre za vprašanje vključujočega in trajnostnega trga dela. E, v številnih državah članicah vidimo vse več e, razdelitve na trgu dela med tistimi, ki so visoko kvalificirani in visoko plačani in tistimi, ki so na drugem polu, eh, torej tistimi, ki so nizko sposobljeni in nizko plačani. Tisti umestni prostor pa se krči. Kako vidite naložbeni načrt in pa načrte, ki so povezane z njim? Kako se obravnavajo ta vprašanja, da ne bodo ljudje nekako zaprti? v, v en sektor, kjer je plača nizka, temveč se bodo lahko gibali tudi po drugih sektorjih. Hvala. Hvala vam. Zadnja je pa gospa Agija iz EFDD. Izvolite. Nel eh, <clears throat> dare il benvenuto al. Eh, Hvala. Gospod minister, lepo vas pozdravljam. In pozdravljam tudi začetek latvijskega predsedovanja. Želim vam čim več uspeha pri vašem delu. Upam, da boste uspešnejši kot eh, prejš, predhodno italijansko predsedstvo. Ne bi bilo dobro, če bi vrgli stran še šest mesecev v Evropi. Ko berem vaš program, imam nekaj, dvo, nekaj dvomov. Precej se eh, osredotočate na strukturno reformo. Če pogledamo primer Grčije in pa politike naložene državam kot je Grčija, ugotovimo, da strukturna reforma ni delovala. pravzaprav je pripeljala v okoliščine, kjer lahko govorimo o stagnaciji, deflaciji, popolni nemobilnosti ne, eh, trnega, trga dela uh, in pa o alarmantnih stopnjah brezposelnosti. Še eno stvar bi omenila. Govorili ste o vključevanju. Zanima me, kakšno politiko socialnega varstva, zaščite eh, boste spodbujali nimamo nekih ukrepov uh, za socialno vrst, varstvo, s katerimi bi zaščitili ljudi, ko izgubijo delo oziroma kadar ne najdejo dela. Poznamo naprimer eh, minimalno plačo, mm, potem ste govorili tudi o projektu evres. Zdi se nam, da gre tukaj eh, še vedno za precej pomankljivosti, ni dovolj informacij, komunikacija v zvezi s tem projektom je slaba, tiste informacije, ki so na voljo, so slabe kakovosti. Popraševanje oziroma potreba je sicer velika, ampak potrebe se ne zadovoljujejo ustrezno. ko govorimo o mobilnosti, je dejstvo, da je stopnja brezposelnosti ponekod tako visoka, da je za ljudi, za ste mlade, edina možnost ta, da zapustijo državo in spremejo dela brez kakršne koli zaščite. Hvala lepa, to je bil prvi krok vprašanj. Zdaj pa z veseljem pričakujemo na vaše komentarje uh, oziroma odgovore. Hvala lepa za vaše vprašanje. Veliko vprašanje je bilo postavljenih. Uh, skušal bom stvari povzeti in uh, odgovoriti na vprašanja. Najprej bi se dotaknil dotaknil vprašanja brezposelnosti mla, mladih in pa jamstva za mlade. V svojem govoru sem že omenil, da je faza boja proti brezposelnosti mladih v zagonu, da zbiramo podatke iz držav članic o stanju, recimo v Latviji, se uporabljajo jamstva za mlade do 29. leta, tako da delno pod, pokrijemo tudi starostno skupino od 25 let do 30 let. In predvidevam, da je podobno tudi v drugih državah članicah. Analizirali smo situacijo eh, glede prostih delovnih mest in eh, Zato tudi povdarjam, kako pomembno je temeljito analizirati prosta delovna mesta. Treba je tudi preveriti, kakšna je kakovost delovnih mest, zlasti tistih, ki so slabše plačana. Ko gre za kakovost delovnih mest, moramo seveda upoštevati tudi učinek globalizacije. Zdaj pa neskladje med veščinami, pa vprašanje transparentnosti, večje učinkovitosti stori, eh, služb. Eh, mislim, da je treba posvetiti več pozornosti uredbi EURES. Kot sem omenil že prej, svet eh, jo je odobril. Naslednji korak je eh, doseganje dogovora oziroma eh, strinjanja strani Evropskega parlamenta, da se lahko premaknemo naprej strinjam se s tem, kar ste povedali. Mladi eh, hodijo v šole, eh, visoke šole, na univerze. To je en del, da pridobiš akademsko izobrazbo, ampak ali je ta oseba že usposobljena za delo na trgu dela? Eh, potrebuje še usposabljanje, tudi, torej mladi potrebujejo praktične veščine in izkušnje. Kajti zgolj z akademsko izobrazbo nisi pripravljen za trg dela, nisi še sposoben sprejemati odločitev v tej smeri, tako da je treba zagotoviti tudi pridobivanje praktičnih veščin. Jamstva za mlade so po mojem mnenju en od instrumentov za dosego tega cilja. Potem ste postavljali vprašanje glede plačnega dumpinga poudarjamo trajnostnost, poudarjamo vključujoč trg dela. To pa zato, ker menimo, da morajo trgi dela v Evropski uniji nasplošno delovati bolje. Predvsej bolje, torej moramo vsi skupaj reševati te težave. Ena od njih, kot veste, je neprijavljeno delo tukaj delamo na platformi proti neprijavljenemu delu. To je en pomembnih korakov pri reševanju tudi drugih problemov v zvezi s trgom dela. Če si pogledamo splošno situacijo v Evropski uniji, vidimo, da imamo različne scheme izogibanje davkom. In tudi to je del neprijavljenega dela neprijavljeno delo in neprijavljen dohodek se ne ustvarjata na dnu, temveč na vrhu eh, teh piramidnih schem. Tako da eh, moramo uporabiti pristop od zgoraj na vzdolj, tako da ne bomo dovolili, da bi ta siva območja delovala. Seveda, med službami za zaposlovanje je zelo pomembno eh, sodelovanje. Sodelovati moramo tudi eh, z, z agencijami za delo oziroma za varnost in zdravje, tako da bomo bolje obravnavali to vprašanje. Potem ste omenili še invalide. Kot sem že povedal, treba je zagotoviti da to vprašanje pride še bolj v spredje, zato organiziramo konference v zvezi z invalidi. Cilj pa je, da damo zagon temu vprašanju in njegovi obravnavi. O tem sem se pogovarjal s kolegi, z ministri. Govorili smo o različnih ovirah, ki jih imamo na področju izobraževanja. Eh, ker želimo zagotoviti boljše vključevanje na trg dela, pa tudi v družbo nasplošno. Kot že omenjeno v sklepih v zvezi eh, z zdravjem in eh, varstvom pri delu, smo se že dotaknili tega vprašanja in pripravljeni smo na razpravo o njem na svetih Epsko, marca in junija. Gremo naprej. Vprašanja v zvezi z evropskim semestrom in smernicami za zaposlovanje. Seveda, prednostna naloga predsedstva je zagotoviti, da vse teče gladko, da so si prispevki visoke kakovosti. Hkrati pa smo dodelili čas tudi različnim vprašanjem, ki jih je treba obravnavati, med drugim tudi s socialnimi partnerji, vključno z Evropskim parlamentom seveda. Tako bomo lahko zagotovili, da bo semester tekel gladko in da bo visoke kakovosti. Seveda bo tudi eh, mnenje vašega odbora za nas izredno pomembno, da bomo eh, obravnavali vse ta vprašanja. Potem ste postavili tudi vprašanje o naših prioritetah. O delu, ki omogoča ustrezno življenje, o delovnih mestih, eh, ki so eh, visoke kakovosti, ki so trajnostna, dolgoročna. Eh, postavljali ste vprašanje o različnih sektorjih. Mislim, da na tej točki ne bi smeli govoriti o posameznih sektorjih. Opravljena je bila študija o tem, kakšne so potrebne naložbe in kako uh, lahko zagotovimo boljša delovna mesta. Rezultate uh, te raziskave pričakujemo konec januarja oziroma, oziroma začetek februarja. Te rezultate bomo uporabili tudi kot podlago za razprave na uh, svetu EPSKO marca, morda pa tudi junija. To so trajnostna delovna mesta, torej to smo zdaj obdelali. Potem ste omenili sredstva iz Junkerjevega načrta, ali ta zadoščajo. Mislim, da moramo izkoristiti vsa sredstva, ki jih imamo na voljo. Evropski socialni sklad, potem novi Junkerjev načrt, na katerem dela predsedstvo, uh, v prvem prvi polovici eh, leta, bomo že prišli do ugotovitve, kako naj bi to delovalo. Vsekakor govorimo o dolgoročnih naložbah, ki zagotavljajo ustvarjanje delovnih mest visoke kakovosti. Potem so bile tukaj še vprašanja o politiki vrčevanja in njenem učinku na delovna mesta. Izpostavil bi, da vsaka država članica sama odloča, kaj je najbolje za njeno gospodarstvo in kako naj bi se eh, čim, čim prej znebila krize. Že včeraj sem omenil, da bomo pripravili sklepe v zvezi uh, z vrzeljo starostnih pokojnin, po spolu. Včasih je ta vrzel celo 37 odstotkov, zato moramo najti rešitve. Če se nekdo sooča s tem problemom, ga je treba obravnavati. Latvijsko predsedstvo bo pripravilo osnutke, uh, osnutek sklepov za EPSKO junija. Ko pa gre za materinstvo, je treba upoštevati različne situacije žensk. Včasih skrbijo za otroke, včasih skrbijo za druge člane gospodinstva, tako da moramo odpraviti te razlike v pokojninah, eh, ki nastajajo po spolu. Torej, pripravljali bomo sklepe in upam, da se bodo države članice eh, s temi sklepi strinjale, da jih lahko zaključimo potem junija govorili bomo o življenju, o delu in primernosti pokojnin. Potem je tukaj vprašanje socialnega dialoga. Glede tega sem že omenil, da temu vprašanju posvečamo posebno pozornost. Po mojem mnenju je socialni dialog izredno pomemben. zato tudi načrtujemo uh, eh, tri stransko srečanje na vrhu, kjer nameravamo govoriti o vprašanjih, ki zadevajo vse tri partnerje. Zelo dobro je, da imate podpredsednika eh, za sodelovanje eh, s socialnimi partnerji oziroma za socialni dialog tako bo vprašanje socialnega dialoga obravnavano eh, še na višji stopni dialoga. Seveda bomo obveščeni o napredku eh, v okviru socialnega dialoga. Na neuradni posvet EPSKO bomo povabili socialne partnerje, da bodo predstavili svoje stališče. V Latviji so socialni oziroma socialni partnerji organizirajo konference na visoki ravni z mednarodno deležbo, kjer se eh, obravnavajo vprašanja pomembna za zaposlovanje in zmanjševanje revščine. Skušal sem odgovoriti na vse, če sem kaj pozabil, pa z veseljem odgovorim tudi pisno. Hvala lepa hvala. Mislim, da bomo zdaj sprejeli še več vprašanj, tako da boste še imeli priložnost za odgovarjanje. Hvala za enkrat za odgovore doslej. Zdaj pa dajem besedo gospe Plinkevje Čute. Hvala lepa, gospod minister Augulis, da ste na našem zasedanju. Že včeraj sem vam zaželela vso srečo pri predsedovanju. To je prvo latvijsko predsedovanje. Vem, da ni lahko, to razumemo. Ampak pripričana sem, da boste uspešni. Vprašanje. Kako boste zagotovili, da bo pri obravnavanju predloga komisije glede eh, naložbe enega načrta vključeno tudi vprašanje o zaposlovanju eh, in varnostni politiki in zdravju. Kako boste zagotovili, da bodo naložbe prijazne do zaposlovanja? da bodo pokrile tudi socialno vprašanje in da bo prek naložb prišlo tudi do upoštevanja socialnega področja. Drugo vprašanje. Deinstitucionalizacija v državah eh, Evropske unije. Kakšni ukrepi so predvideni v okviru tega procesa? kako bomo izvedli strukturne reforme pri deinstitucionalizaciji, kako boste zagotovili, da bomo imeli na tem področju alternativne ukrepe, eh, skupnostne ukrepe. Hvala. Gospod Kristensen. Hvala za besedo, hvala ministru za temeljito predstavitev delovnega programa. Zelo me veseli, eh, ko slišim eh, povedano eh, glede varnosti in zdravja pri delu. Zelo dobro je, da stvari obraš, obravnavamo zdaj tako, da se to ni le postavka v stroških, ampak da je to naložba, da gre za kakovo zelenega mesta, da je to plus v bilanci podjetja, ki investira eh, na to področje, kaj ti zaposleni ne bodo več eh, bolni, ne bodo več poškodovani, ne bo več nezgod na delovnem mestu. Veseli me, eh, da tudi komisija spodbuja socialni dialog med partnerji. Poznamo dogovor o socialnem dialogu na področju frizerstva kajti eh, frizeri recimo se ukvarjajo tudi s kemičnimi substancami in eh, trenutno je ta dogovor v svetu blokiran, kajti nekatere države članice ne želijo dodatnih investicij na tem področju. Ali je mogoče pri tem načrtu kaj novega? Hvala lepa. And I also give the floor for a question to Tatjana Štanuka from the Greens. Besedo dajem uh, eh, Tatjana Štanuka iz, iz Zelenih. Hvala lepa. Gospod Avgolis, želim vam uspešno delo v naslednjih šestih mesecih, ko boste vodili Svet Evropske unije. Nekoliko me skrbi naslednje. Gledam vaš delovni program, eh, zaposlovanje, socialna politika, varstvo, zaščita in tako naprej. Mislim, da program ni dovolj ambiciozen, eh, ko gre za zakonodajne ukrepe. Poznamo horizontalno direktivo o nerazlikovanju in enakih možnostih, to se pripravlja, ampak žal tega ne vidimo v vašem programu. Tukaj lahko citiram vaš program, predsedstvo bo delovalo delo na predlogu, ki zadeva direktivo o enaki obravnavi, ne glede na uh, versko, spolno in drugo usmerenost. Uh, Eh, zakaj želite delati na predlogu, ta predlog že uh, obstaja ali ne bi bilo bolje, da zdaj podamo svoje pobude uh, za obravnavo tega vprašanja. To je bilo prvo vprašanje. Zdaj pa naprej. Preseneti me, da v vašem programu ne vidim bistvene točke v zvezi z obstoječimi programi proti nediskriminaciji. Recimo imamo različne manjšine, imamo nacionalne manjšine, jezikovne manjšine, rasne uh, manjšine. To so vse elementi, ki so tudi del diskriminacije ali nediskriminacije. Ali ste morda to prezrli ali pa ste to uh, naredili namenoma. Potem je tukaj še eno uh, težko vprašanje. Neprijavljeno delo, to ste omenili, to je v vašem programu. Ne vem, če veste, naši državljani, ki delajo v, v Združenem kraljestvu, uh, nimajo zadostnih socialnih jamstev, izvajajo neprijavljeno delo in so nezaščiteni. Upam, da boste lahko napredovali na tem področju, zlasti tudi glede zakonodajnih predlogov. Hvala lepa za ta vprašanja. Lahko prosim na nje odgovorite. Ja, bom začel z zaposlovanjem. Torej, zaenkrat je situacija v EU takšna, da torej, počasi izhajamo in iz krize in uh, pomembno je vedeti, kakšne naložbe lahko privlačimo, zlasti z vidika trga dela. Omenil sem, pomembnost eh, pravilne uporabe teh naložb. Omenil sem tudi raziskavo, ki je bila upravljena na področju kakovosti teh eh, delovnih mest in pa treba si je pogledati tudi, kateri sektori v gospodarstvu predstavljajo najboljša delovna mesta, torej ta raziskava se še nadaljuje. Torej, to je horizontalno vprašanje. Prepričan sem, da je treba najti pravo ravnoteže med eh, socialnimi in gospodarskimi in makroekonomskimi potrebami. Pomembno je zagotoviti sodelovanje tudi na ministerski ravni v svetu in prepričan sem, da bomo skupaj našli pravo pot. Uh, Naslednje vprašanje pa se navezuje na institucionalizacijo in na socialno politiko, na splošno socialno podporo. V zadnjih letih eh, ta vprašanja niso bila tako v ospredju. Razprave, ki jih bomo začeli, kot sem povedal v začetku v mojih uvodnih eh, besedah v zvezi z deinstitucionalizacijo, torej organizirali bomo konferenco, na kateri bodo sodelovali strokovnjaki z teh področji in ki bodo govorili o najboljših praksah, o možnih rešitvah in o tem, kako jih najti. Pomembno je, da se te osebe lahko ponovno vključi v družbo in po možnosti tudi v trg dela. Torej, to je področje, kjer moramo še posebej eh, prizadevno delati, zlasti, ko je govora o otrokih, ki so institucionalizirani v različnih eh, okoliščinah. Torej, vidik eh, otrok je še zlasti pomemben. V Rigi bomo organizirali razprave na to temo. Prizadevamo si tudi za to, da bi prisluhnili vsem. Treba je zbrati najboljše prakse, rešitve obstajajo in eh, videl sem veliko dobrih primerov že. Treba jih je samo uresničiti. Ko prisluhnemo, strokovnjakom in če si pogledamo najboljše prakse, potem lahko to tudi uporabimo pri izvajanju. Dobro, na to zdravje in varnost. To je zelo pomembno področje in temu namenjamo tudi eh, veliko pozornosti, torej zdravje in varstvo pri delu to je pomembno tako za učinkovitost eh, na delovnem mestu, pa tudi na splošno za družbo. Tudi ko govorimo naprimer o eh, materinstvu, o porodniškem dopustu, je pomembno, da te matere ohranijo delovna mesta in tudi v času nosečnosti in porodniškega dopusta prejemajo ustrezno nadomestilo. Torej, to je tudi eh, področje, ki, je, eh, ki bo pritegnilo tudi socialne partnerje. Vprašanje zdravja in varnosti pri delu je, kot rečeno, pomembno in mislim, da bo tudi dobilo nov zagon omenjeni so bili frizeri. Kolikor vem, komisija sedaj razmišlja o tem predlogu. Mislim, da konkretnega predloga še ni in bomo videli, ko bo na voljo, kakšen je in kaj lahko z njim storimo. Še uh, vprašanje gospe Štajnbrokar glede nediskriminacije. Še naprej bomo delali na predlogih komisije na tem področju. Organizirali bomo razprave o tem tako na ravni držav članic, kot tudi na ravni EU. Govora je bilo tudi o ne. Eh, neregistriranem delu. To je tudi pomembno področje, kajti neregistrirano delo ima veliko negativnih stranskih učinkov, naprimer davčna utaja, pa tudi druge. To posega v različna področja in upam, da bo ta platforma uspešna. Države članice so se že zavezale k Eh, dejavni udeležbi in k boju proti temu fenomenu. Hvala lepa, gospa Marija Hauradi. Spoštovani minister, zelo pozorno smo si zabeležili vašo zavezo, da boste spodbujali ustvarjanje dobrih eh, služb v Evropski uniji. Na voljo imate kar nekaj pomembnih instrumentov, s katerimi boste lahko zagotovili uresničevanje strategije 2020 in investicijskih načrtov. Zanima me, če so izpolnjeni pogoji za uresničevanje teh jasnih ciljev, torej eh, krčenja eh, dolgoročne brezposobnosti, brezposobnosti in podobno. Zanima me, kako nameravate uresničiti te eh, cilje in če se vam zdijo eh, sedanji instrumenti dobra rešitev. Sean Simon. Hvala predsedojoča in hvala ministru za vašo predstavitev. Vem, da imate kar veliko dela pred vami ampak eh, predsedujoča je povedala na začetku, da so zastopniki GMB eh, sindikata tu eh, prisotni in da jih moti torej tako imenovana švedska izjema tu gre za zelo velika eh, mednarodna podjetja, torej za katera delajo, kot so Marks and Spencer in druge, ampak v resnici pa jih eh, zaposlujejo zaposlovalne agencije, eh, ki se poslužujejo res srednjeveških načinov dela. Torej, leta in leta že čakamo na ustrezne rešitve in odgovore na te težave gospa Sanders. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa, gospod minister, za vašo predstavitev. Veliko od vaših pripomb tudi delimo z vami. Rada bi ustrajala pri eni točki, gospod minister. Pozdravljam vašo voljo, da se uresniči projekt Eurest. To je povezano z mojo lastno občutljivostjo, kajti prihajam iz mejne regije in zato mislim, da mobilnost, ne samo usiljena, temveč tudi izbrana mobilnost, resnično lahko pripomore k reševanju težav povezanih z zaposlovanjem. Torej, Prizadevala bi si za to, da se platforma Euros, Eures eh, na mejnih področjih zlasti v resniči. Eh, prihajam iz Alzacije, smo, mejimo z Nemčijo, v Nemčiji eh, manjka delovne sile, pri nas pa je veliko brezposelnih eh, in ta platforma bi res lahko omogočila čezmejno uh, mobilnost, ki je veliko manj boleča, kot če gre za stotine ali za tisoče kilometrov, eh, ki jih je treba prepotovati, eh, da se dobi delovno mesto. Torej, ne bom uh, več govorila o Evresu, kajti o tem bomo spregovorili kasneje. Moje vprašanje je preprosto. Uh, rečeno je bilo, da obstaja uh, sporazum v svetu glede Evresa, da se sedaj uh, pogajamo s parlamentom. Uh, Zanima me, če obstajajo res kakšne točke, ki utegnejo celoten postopek zablokirati. Ja, <clears throat> par uh, ilgterminja uh, bezdarba. Ja, torej, kar se tiče dolgo trajne brezposelnosti in kako jo zmanjšati, naj povem naslednje. Kot sem povedal že prej, imamo velike razlike. Če si pogledamo število brezposelnih oseb, 50 odstotkov vseh brezposelnih je dolgoročno brez dela in to moramo rešiti. Omenil sem razlike med osebami, ki so hendikapirane in tiste, ki niso. Tu je zopet razlika 20 odstotkov pri brezposelnosti. Na to mlade generacije, ki predstavlja našo prihodnost, tudi za njih je treba rešiti problem dolgotrajne brezposelnosti. Zelo kmalo, verjetno v drugem delu našega predsedovanja, bo prišlo do predlogov komisije glede dolgotrajne brezposelnosti. To vprašanje je pomembno za komisijo in tudi za predsedstvo. Torej, Takoj, ko bomo prejeli dokument komisije v zvezi z dolgotrajno brezposelnostjo, se bomo ustrezno odzvali. Eures in težave, ki so povezane z Euresom. Ja, decembra se je svet strinjal o uredbi Eures. Kot sem omenil, je sedaj naloga, ki nas čaka, razprava s parlamentom, da damo zagon temu dosjeju in to bo morda tudi priložnost, da se mobiliziramo in da aktiviramo, če se lahko tako izrazim, brezposelne. Tako da se prosta delovna mesta pokrijejo z osebami, ki delo iščejo. Če bo ta program uspešen, potem bodo rezultati otipljivi, lahko bomo povečali število zaposlenih oseb. Ne vidim nobenih posebnih težav med eh, stališčem sveta in parlamenta. Vsi predpogoji so izpolnjeni, da to sprejmemo. Ja, postavljeno je bilo še vprašanje v zvezi s kratkoročnim delom. za vse sektorje velja, naj si bo trg dela, davki in tako dalje, se moramo boriti proti kriminalu v Evropski uniji, nasplošno, pa tudi v posameznih državah članicah. Ne smemo dovoliti ljudem, da bi zlorabili po eni strani zakonodajne zahteve ali odsotnost teh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 če nekdo ne pozna Evropske unije in če vam prisluhne, dobi občutek, da so stvari v bistvu v redu, da nimamo eh, različnih problemov v središču Evropske unije pa na periferiji. Tudi vi prihajate iz periferije, tako kot jaz, kjer je situacija veliko slabša na splošno za vse ljudi. Pomembno je, da govorimo o tej periferiji, Eh, kot rešitev ste izbrali odkritost. In tudi jaz mislim, da je pomembno, da smo odkriti. Mobilnost delavcev je treba okrepiti. Kaj to pomeni za vašo državo? A kako je pri vas? Ali pri vas ne odtekajo možgani, tako kot recimo na mačarskem? Delavci so pravzaprav prav prisiljeni, da odidejo. Tudi zdravstveno področje je slabo oskrbljeno, eh, kajti bolnišnice ne morejo ponujati ustrežne, ustrezne oskrbe, ker nimamo dosti kadrov. Kako je to pri vas? Ali pri vas, gospod minister, to ni problem? Počasi Moramo spregovoriti tudi o tem, kaj vse te svoboščine prinesejo. Gre za notranji trg, kaj to pravzaprav pomeni za naše države. Kaj ti eh, zdi se, da delovna sila eh, potuje samo v eno smer, tja, kjer je kapital. Zanima me, koliko investicij, recimo iz vaše države, je šlo v vzhodno Evropo? Ali ste dosegli cilje? Zakaj delavci odhajajo iz periferije? Zato, ker so plače nizke. To je treba spremeniti. Ni treba krepiti mobilnosti, temveč je treba krepiti kohezijo. Treba zagotoviti, da isti delodajalec, če je to recimo francoska ali nemška firma, plača enako vsem. Ne bi smeli imeti ekstremno različnih plač. Pač glede na to, eh, iz katere države nekdo prihaja, iz periferije ali pa iz centra Evropske unije. Eh. Hvala lepa, Gimbales. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozorno sem prisluhnil vaši predstavitvi, gospod minister. Imam eno vprašanje ali se vam zdi, da poskušamo najti alternative na gospodarskem področju? Govorimo zlasti o naložbah, o eh, proračunski prožnosti in v tej eh, malce drugačni gospodarski situaciji eh, vidimo, da se pojavljajo nove rešitve, medtem ko na socialnem področju imamo občutek, da do teh eh, novih rešitev ne prihaja, ali se vam ne zdi dobro, da bi uporabili teh šest mesecev vašega predsedovanja, da bi organizirali široko eh, socialno razpravo s socialnimi partnerji, eh, svetom in parlamentom, da bi lahko opredelili pomembna vprašanja in iskali rešitve. In na to se pojavlja še vprašanje, um, enako pravnosti med uh, posameznimi delavci v odnosu do mobilnosti. Torej, tu govorimo o uredbi o napotitvi delavcev, pa tudi drugih instrumentih. Večkrat ste že omenili vprašanje neregistriranega dela, torej dela na črno in boju proti tem, tej obliki zaposlitve. Torej, uh, obstajajo platforme, ampak kakšnim ciljem sledijo. Želeli bi vedeti, kaj vi menite o teh vprašanjih, vključno z uh, davčno utajo. Morda bomo malce eh, provokativen, ampak več čas govorimo o eh, strukturnih reformah. Ampak kaj to pomeni? To dejansko pomeni reforme struktur, dobesedno. Ampak to ponavadi pomeni samo večjo liberalizacijo. Ne govorimo pa o reformah, ki bi eh, resnično lahko zadeve spremenile, kot eh, to predvideva načrt Juncker. Hvala, imamo šest, sedem vprašanj še. Upam, da ste lahko kar se da kratki tako da se bomo poskusili vsaj držati dnevnega reda. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Eno od temeljnih eh, pravic eh, evropskih državljanov je pravica do prostega gibanja. In vsak eh, iskalec dela ima pravico iskati delo v katerikoli državi članici Evropske unije. slišati je bilo, da so morda pogoji drugačni v vzhodni Evropi kot v zahodni Evropi. Ampak še vedno sem prepričan, da so to naše temeljne pravice, ki jih je treba spoštovati. Torej pravica do prostega gibanja, pravica do uh, proste eh, izbire kraja bivanja. Na to pa je bila omenjena platforma EURES, eh, torej vem, da so eh, razprave v teku, da bo ta uredba sprejeta. Ampak to ne pomeni, da bo šlo samo za enosmerni promet, kot je bilo rečeno. Ne, to bo lahko uh, priložnost tudi za vrnitev v državo izvora. Nekdo je omenil še naslednje, torej Junkerjev investicijski načrt in kaj bomo z njim. Naše predsedstvo in tudi predsednik vlade eh, so, sta se angažirala za to, da bo ta investicijski načrt sprejet in uresničen, da bodo sprejeti tudi kriteriji in socialni vidiki bodo prav gotovo vključeni v ta načrt, torej zaposljivost, razvoj eh, trga dela in tako dalje, so med cilji, ki jim bomo sledili tudi v okviru strategije Evropa 2020. Zopet neregistrirano delo, delo na črno. Kot rečeno, je to ključni vidik našega dela in mislim, da je visoko na dnevnem redu vseh držav članic. Treba se boriti proti temu fenomenu. Strukturne reforme v vseh državah eh, so potrebne, v nekaterih državah eh, so te bolj napredne, v nekaterih je treba še pregledati, treba se odločiti, kako bomo investirali, da bodo te naložbe učinkovite, ciljne, da se bomo lahko poslužili obstoječih eh, instrumentov, naprimer eh, jamstva za mlade in se ustrezno odzvali na potrebe trga dela. Torej, vse to so izzivi, na katere se moramo odzvati, torej ne samo mi, temveč tudi države članice. Ja. Torej, glede vprašanja eh, investicijskega načrta gospoda Junkerja, pa tudi njegovih socialnih eh, razsežnosti, naj povem naslednje. Torej, vse to je predmet razprav s socialnimi partnerji. Kot eh, rečeno, se dela na raziskavi, ki želi ugotoviti, kako lahko najbolj učinkovito, stroškovno učinkovito eh, investiramo in kako lahko to sterimo skupaj s socialnimi partnerji. Veliko programov je bilo že opredeljenih eh, in v našem načrtu dela smo zelo ustrajali pri potrebi po sodelovanju s socialnimi partnerji in tudi na eh, prejšnjih eh, svetih ESCO smo vedno pri tem ustrajali tudi že pod italijanskim predsedstvom in enako bomo tudi storili aprila na svetu ESCO. EPSCO. Sedaj pa dajem besedo Karini Telef. Gospod minister, želim vam veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Čestitke za vašo odločitev, da eh, ste eh, varnost in zdravje pri delu dali visoko med vaše prednosti. Torej, sama že zelo dolga leta pri tem ustrajam in bom pozorno sledila temu, kaj boste počeli. Torej živimo v družbi, eh, kjer res lahko govorimo o narobe svetu. Pred dvema eh, dnevoma je poročilo e Oxfama pokazalo, da en odstotek prebivalstva ima v rokah več kot polovico vsega svetovnega bogatstva. Torej osebe, ki se bodo srečale v Davosu, predstavljajo ta en odstotek. Danes je ključno, da eh, se to spremeni. Čas je, da vodje držav in vlad eh, ugotovijo, da njihova naloga ni, da varujejo interese enega odstotka, temveč interese 99 preostalih odstotkov. Kot geombalas eh, tudi sama menim, da je treba spremeniti to, kar se dogaja, treba je iskati inovativne, novne, nove rešitve. Smo v situaciji masovne brezposelnosti, treba je ustvarjati nova delovna mesta, ne moremo ostati križem rok in zato se je treba najprej osredotočiti na brezposelne. In ko si pogledamo brezposelne, vidimo, da evropejci niso v isti situaciji eh, glede na nadomestila za brezposelnost, ki jih lahko prejemajo. To je treba poenotiti. Torej, to je moja prva zamisel. Druga zamisel in ni nova. Mislim, da je treba sedaj resnično to vzeti v roko, koliko poročil smo že pripravili, koliko študij je že pokazalo, da ne moremo ostati eh, v tej situaciji revščine, koliko je bilo že govora o tej okvirni direktivi o minimalni plači in tako dalje. Mislim, da obstajajo rešitve, moramo jih najti in želim vam veliko uspeha. Merci, madame la présidente. Gospa Joël Malin. Hvala lepa, gospod gospod predsedujoča, hvala lepa gospod minister, da ste se nam pridružili. Strinjali se boste z mano, eh, da eh, tako v politiki kot eh, v zdravstvu, če podamo napačno diagnozo, potem bo tudi oskrba napačna. Postavljamo si ključno vprašanje, iz kakšnih razlogov je prišlo do tega strahovitega neuspeha 70 let evropske politike, kako je prišlo do te katastrofalne ekonomske situacije v državah članicah, pa tudi kako je bila uničena socialna država. Gospod minister, moje vprašanje je zelo preprosto. Ali ste predvideli, vključiti v program dela predsedovanja pojem kritike oziroma avtokritike evropske politike, ki se jo vodi že leta in leta. Hvala. Hvala lepa, Marek Plurah. Dziękuję. E, he... Hello? Yes, okay. Thank you. Dziękuję. Hvala lepa gospod minister, zelo sem vesel, da je latvijsko predsedstvo prevzelo predsedovanje sedaj in da namenja tolikšno pozornost invalidnim osebam. Prav tako bi rad omenil potreben, pomemben dokument, na katerega čakamo že kar nekaj let. To je Evropska listina za invalidne osebe. Mi to imenujemo tudi invalidna listina. Ta dokument bi naj pomagal invalidnim osebam, da uporabljajo rešitve, ki so že na voljo v državah članicah, tako da bomo lahko zagotovili kar se da veliko mobilnost Poleg tega vem, da Evropska komisija že pripravlja delo, kar se tiče te listine, morda bo na voljo že letos. Rad bi vas torej vprašal, ali bo predsedstvo se lotilo tudi tega vprašanja, vprašanja oseb, invalidnih oseb, kajti vaša prizadevanja bila, ko bila ključnega pomena. Hvala lepa. Hvala lepa. Renate Weber. Minister. Hvala lepa. Gospod minister, imam vprašanje, ki je verjetno bolj politične narave. Podpiram prost pretok oseb, prost pretok delavcev. Ne moramo zagotoviti samo prostega pretoka kapitala, blaga in storitev. Zato je ta prost pretok zame zelo pomemben. Gotovo pa se zavedate, da obstajajo tudi politiki, ne prav veliko v nekaterih državah, ki menijo, da je mobilnost nekaj, kar je potrebno omeniti, omejiti. In pravijo, da veliko delavcev išče tiste države, ki ponujajo najboljše na socialnem področju. Med vašim predsedovanjem bo kar nekaj nacionalnih volitev zelo verjetno je, da se bo tak pristop vedno znova pojavljal. Verjetno bodo skušali to zlorabljati. Zanima pa me, kako ste predsedstvo pripravili na to, da se bo zoprstavilo takšnim obtožbam, še prav posebno v svetu. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, če odgovorite na vprašanja. Da, jaz mediš ta kompleks. Hvala lepa. Skušal bom povzeti in odgovoriti na vsa vprašanja. Najprej. Podporni ukrepi za brezposlene. Seveda, delo je rešitev za zmanjševanje revščine. Storiti moramo vse, za to, da bi lahko investirali v kreativna delovna mesta, kot sem že ponovil, morajo biti ta delovna mesta visoko kakovostna. To je ključni cilj za vse države članice. Sedaj, ko smo v pokriznih časih, moramo za vse panoge industrije ponuditi kar se da veliko visoko kakovostnih delovnih mest in znižati visoko brezposobnost, ki jo trenutno imamo. Tako bi lahko dosegli cilje strategije Evropa 2020. Seveda, predsedstvo in komisija bosta sodelovala, prav tako pa tudi bomo sodelovali s prihodnjimi predsedstvi. Sodelovati moramo, zato da bi dosegli te skupne cilje. To bo prid državljanom Evropske unije. Sedaj pa kar se tiče tega iskanja držav z največjimi socialnimi ugodnostmi. Seveda smo za to že slišali tako imenovani turizem glede socialnih ugodnosti. To, za to smo že slišali, obstajajo obtožbe, vendar pa pravih dokazov ni. Komisija pripravlja predloge na tem področju in bo morda pripravila kaj konkretnega v drugem delu našega predsedovanja. Upam, da bo ta predlog utemeljen, da bo imel trdno podlago, da bo temeljil na dejstvih, ne samo obtožbah. In to vprašanje bo verjetno na dnevnem redu v drugem delu našega predsedstva. Invalidne osebe, hvala lepa za vaše vprašanje. Kot sem dejal, namenjamo veliko pozornost temu vprašanju v naši prestolnici v Rigi. Bomo imeli konferenco na visoki ravni na to temo. Osredotočili se bomo na invalidnost in če bomo dobili predlog komisije, potem bomo seveda skušali razrešiti tudi vprašanje mobilnosti in dostopa za invalidne osebe. Hvala lepa, sedaj pa še štiri zadnja vprašanja. Dominik Marta, najprej prosim. Gospod minister, dobrodošli. Zelo sem bil vesel, da je Latvija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 cilje, o katerih govorimo že leta in leta, kakovost dela, 75 eh, odstotna zaposljivost, eh, brezposelnost mladih, eh, delo invalidov, nediskriminacija, enakost med ženskami in moškimi in tako dalje. Podpiramo zakonodajni okvir, delo na črno, EURES, ki ji predstavlja novo, nov trg sužnev praktično v Evropski uniji, sužnev, ki bodo na voljo velikim multinacionalkam. Nisem pa tu slišal ministra Latvije. Občutek imam, da poslušam nekega komisarja, občutek imam, da uh, vam je nekdo drug napisal to besedilo. Kaj sploh delate tu, gospod minister? Gospod minister Augulis, rad bi vam zaželel vse najboljše pri vašem delu in resnično želim, da začnete s to budo na področju evropske strategije družin. Kaj pravzaprav je delovno mesto? V Nemčiji govorimo o tem, da lahko samo s plačo smo tudi socialno zaverovani. In tako definiramo tudi generacijsko pogodbo. Vendar pa, če gledamo dolgoročno, smo pozabili na otroke, To je prevara, to je zloraba, tako kot ste dejali, zakonskih določb. Ko otroci hodijo v jasli in v vrtec, se za to plačuje. V Nemčiji tudi do 1400 evrov, če se jih vzgaja doma, pa se ne dobi nič ali samo smešna žepnina. Ko govorimo o prostem pretoku delavcev in o novih rešitvah in pobudah, kaj menite o tem, da bi dobili nadomestilo za vzgojo in ne za to, da bi ženske ostale doma, da bi torej spodbojili tradicionalni vzorec. Ne, da bi omogočili prosto izbiro, torej nadomestilo za vzgojo, ko bi priznali delo doma v družini in bi potem to nekaj veljalo tudi na trgu delovne sile. Če se bi ljudje odločali za to možnost, bi seveda lahko izkoristili tudi vrtec. Če pa te možnosti ni, bomo kot starši še naprej zapostavljeni in bomo še vedno imeli težave. Najkasneje pri pokojnini se bo pokazalo, da v poprečju dobivamo premalo pokojnino, v poprečju 37 odstotkov manj od plač, kar se tiče zakonitosti. Mislim, da ljudje, ki nimajo svojih otrok, si zaslužijo samo 30 odstotkov svoje pokojnine, 70 odstotkov pa dobijo sami drugih ljudi, tisti, ki imajo otroke. Torej, želim si, da bi dosegli napredek na evropski ravni, da bi pripomogli k večji pravičnosti tudi na tem področju. Hvala lepa. Gospod Krasnodemski. E, panie ministrze, e, ja chciałbym nawi- Hvala lepa, gospod minister. Rad bi se vrnil na vprašanje, ki ga je zastavila mađarska kolegica. Zdelo se mi je, da ste ga nekako preskočili. Vsi vemo in tudi sam sem preživel več časa za železno zaveso kot vi, da je prost pretok pomembna vrednota Evropske unije. Prispeva k regionalnemu razvoju, vendar pa težava je v tem, da je pretok ljudi enosmeren. Govorim z perspektive države, ki je požela veliko uspehov. Vendar pa imamo tudi več kot 7 milijonov delavcev, ki delajo v tujini. bojim se, da je razlog ta, da ti ljudje ne najdejo visoko kakovostnih delovnih mest v svoji državi. Sedaj o tem govorimo v našem odboru, tudi Evropska komisija govori o tem, o ukrepih, ki jih je potrebno sprejeti, zato da bi mobilizirali trg delovne sile. Vendar pa morda bi bilo potrebno izpostaviti prave stroške priseljevanja. Morda bi bilo dobro razviti strategijo, predlog, ki bi skušala zagotoviti dobre priložnosti doma, tako da bi mladi, visoko kvalificirani, ostali doma v srednje in vzhodnje Evropi. Lahko bi se izognili nekaterim napetostim, ki jih imamo sedaj v državah gostiteljicah. Ljudje protestirajo, In morda bi dodal še nekaj. Evropa je zgrajena na temelju nacionalnih držav. Če primerjamo EU, ZDA in Avstralijo, je to nesmiselno. Kaj bo latijsko predsedstvo storilo za to, da bi mladim, kvalificiranim mladim omogočili, da ostanejo doma? ne samo, da ostanejo, temveč tudi, da najdejo dobro delovno mesto, ki bo ustvarjalno in ki bo dobro plačano in ki jim bo dalo možnost, da razvijajo svoj osebni potencial. No, Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, imam dve kratke vprašanje. Govorili ste o strukturnih eh, reformah in eh, kolega Balas je o tem tudi govoril zdi se mi, da je to dober razmislek, ampak moje vprašanje je zelo preprosto. Ja ali ne je odgovor. V Španiji imamo situacije, kjer je povprečno trajanje pogodbe 54 dni medtem ko eh, je bilo leta 90 eh, to zelo drugače, torej pred 25 leti. Zanima me, kaj se lahko po vašem mnenju naredi v državi, kot je Španija. Vemo, da eh, je situacija sedaj takšna, da morda imamo boljšo eh, rast kot pred nekaj leti, ampak eh, eh, še vedno to situacija ne spreminja. Drugo pa me zanima, kaj nameravate narediti v zvezi z starševskim dopustom očetov. Vemo, da bo obstaja predlog komisije, že od leta 2008, ampak eh, zanima me, kaj to konkretno pomeni za vaše predsedstvo. Ja, paldies. Eh. Hvala lepa, prosim, gospod minister. Hvala lepa za odlična vprašanja in tudi za zanimive pripombe. Naše predsedstvo si je izbralo prednostne naloge, glede na aktualnost tem področji, s katerimi se ukvarjamo, zato da bi izboljšali dinamizem, dinamiko zaposlovanja. Kar nekaj prednostnih nalog je v skladu s prednostnimi nalogami Evropske komisije, nekaj pa je naših. Gre pa seveda za korist vseh nas. V večini pa so prednostne naloge usklajene. Prednostne naloge, ki sem jih orisal že uvodoma, so nakazale tudi pot, kako se jih bomo lotili. Lahko pa k temu, kar sem dejal, dodam še tole. Želim si dobrega, plodnega sodelovanja z vami, kajti kar nekaj vprašanj je, kjer brez sodelovanja ne bo šlo. Naj omenim nekaj tem. Mobilnost. Kako naj si razlagamo mobilnost in kaj potrebujemo? Seveda, potrebujemo visoko kakovostna delovna mesta v vseh državah članicah, vendar pa zato potrebujemo naložbe. Naložbe moramo spodbujati vsaki posamezni državi članici, eh, olajšati nova delovna mesta in uskladiti tudi plače. To je naša skupna naloga. Če ima kdo kakšen univerzalni recept, prosim, mi ga posredujte, veselim ga bomo uporabili. Zdravo, zdravo. A, ah, par, bija jautājums par eh, attiecībā par eh, maternitāti. Potem uprašanje, kar se tiče porodniškega dopusta. Strinjam se. To je kočljivo vprašanje. Že med italijanskim predsedstvom so italijani poskušali ponovno oživiti razprave na to temo, ponovno zagnati razprave. Vendar pa večina članov sveta tega ni podprla žal v tem trenutku ne vidimo možnosti za to v svetu, kajti mnenja držav članice še vedno preveč razlikujejo. Nekateri govorijo o ekonomskih argumentih, drugi govorijo o različnih tradicijah in praksah in tako dalje in tako dalje. Veliko je argumentov, vendar pa v bistvu gre za to, da dogovora na ravni sveta ni. Komisija je sveto dala šest mesecev časa za razmislek. Če po tem času rešitve ne bo, bo komisija pripravila nov predlog, kajti seveda težave ne bodo izginile. Potrebujemo pravo rešitev za te težave. Potrebujemo nadgrajen, modernejši predlog, tako da bomo področje porodniškega dopusta ustrezno uredili. In to je potrebno storiti. Strinjam se. Potem podpora za starše nemški kolega je to omenil. To je pomembno vprašanje in strinjam se, da moramo na tem tudi delati. Thank you very much. Hvala lepa. Hvala lepa za to, da ste bili tako temeljiti pri vaših odgovorih. Poskušali ste odgovoriti na vsa vprašanja. V odboru se resnično veselimo nadaljnega stika z vami. Prav tako vam bomo poskušali pomagati pri vaših načrtih, tako da bomo lahko videli spremembe, da bomo napredovali. To ste tudi vi omenili. Želite si sprememb, želite si več dobrih, manj slabih stvari. Borimo se proti brezposelnosti in borimo se tudi proti socialnim sporom v Evropi. Hvala lepa, da ste nam namenili toliko časa, kot ste ga. Gotovo pa se bomo v času vašega predsedstva z vami še srečali. Hvala lepa. delom. Še dve pomembni točki sta pred nami. Poskušali bomo biti kar se da učinkoviti. Najprej imamo točko, ki je povezana z Euresom. Gre za Evropsko mrežo služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljne povezovanje trgov dela. To pomeni, da bomo obravnavali spet zadeve, ki smo jih zastavljali že ministru. Gospod Beker, dolgo časa ste čakali, sedaj pa ste na vrsti vi. Prosim. Hvala lepa. Predsednica, spoštovane kolegice in kolegi, poročam o trenutnem stanju z mojega vidika. Že vnaprej pa bi se rad prisrčno zahvalil za odlično podporo sekretarjata in podporo naših pomočnikov. Kar se tiče strokovnega znanja, je bilo to zame veliko pomoč in seveda tudi vsem udeležencem, kaj ti že v dialogu s komisijo, v katerem smo že, in v dialogu s svetom je to potrebno vse že poznati. Kar se tiče vseh institucij, smo že imeli živahno izmenjavo mnen. Imeli smo dva sestanka poročevalcev v senci, bila sta zelo konstruktivna. Slišali smo zelo veliko pomembnih, zanimivih prispevkov. Naj ugotovim, na splošno, da nam gre dobro, sedaj pa bom predstavil, zakaj gre. Visoka brezposobnost v veliko regijah Evrope je dejstvo. Mobilnost delovne sile je lahko eden od elementov, eden od elementov, ki lahko pomaga k temu, da več ljudi najde delovno mesto. To mobilnost želimo okrepiti, rad bi opozoril na okvirni pogoj, ki se nam zdi pomemben. V Evropi imamo relativno nizko mobilnost delovne sile. Le nič cela tri odstotna je približno. Le nič cela tri odstotka delojemalcev je mobilnih in dela v kakšni drugi državi. V ZDA imamo skoraj 20 krat višjo mobilnost. Ta je torej skoraj šest odstotna. Moramo reči torej, da je v EU potrebno zadeve še izboljšati. Američani te težave nimajo. Tukaj moramo biti iskreni. Istočasno pa imamo pravka tudi še enim dejstvom. 25 milijonov brezposelnih v Evropi, 18 milijonov v evroobmočju, istočasno pa imamo 2 do 3 milijone prostih delovnih mest. Zato bi torej bilo smiselno mobilnost v EU okrepiti in to tako, da bi vsi evropejci in evropejke dobili dostop do teh prostih delovnih mest. In tukaj ima pomembno vlogo EURES. želimo spostaviti mrežo EURES. S tem bomo imeli učinkovit inštrument, ki bo pomagal tudi pri vajništvu in pripravništvu. Zaenkrat pa smo premišljali o tem, da moramo seveda za to zagotoviti ustrezne pogodbe. Govorili smo o vlogi javnih služb za zaposlovanje, pa tudi zasebnih. Naj omenim nekaj ključnih točk. Še več točk je, vendar pa o tem lahko govorim kasneje. Pomembno je, da je politika trga delovne sile, vključujoč sredstev, ki jih namenjamo temu, ostane nacionalna kompetenca. To je zelo pomembno. Prav tako je pomembno, da igra pomembno vlogo načelo stalnega prebivališča. Zagotoviti moramo, da bodo javne službe za zaposlovanje tam, kjer igrajo vlogo, kot jo poznamo v veliko razvitih državah članicah, da dobijo prednost. Države članice morajo to samodejno imenovati v mrežo Euresa. Seveda pa mora biti jasno, da lahko učinkovite zasebne službe za posredovanje dela ne vladne organizacije in druge pomembne partnerje vključimo v to če bodo izpolnjevali pogoje, kot jih izpolnjujejo tudi javne službe, potem lahko postanejo tudi člani v mreži EURES. Tako da bi potem imeli člane EUROSA, partnerje EUROSA, partnerji pa lahko postanejo, če izpolnjujejo vse pogoje, tudi člani. Zagotoviti želimo, da bodo iskavci zaposlitve dobili hiter dostop do vseh informacij v tisti državi, kjer se želijo zaposliti. To bo torej platforma, ki bo spostavljena strani komisije in bo omogočala tudi vse informacije glede pravnih elementov trga dela. Seveda moramo najprej dati prednost državljanom Evropske unije. Razmišljamo o preferenci za državljane Evropske unije. Poleg tega se mi osebno zdi še ena naloga zelo pomembna. Namreč v trenutnih razmerah, ki jih upisujemo kot zelo negativne, še ena pomembna točka torej razširjenost EURES-a, da bo to mrežo EURES-a poznalo čim več ljudi. Tako da bodo vsi evropejci in evropejke vedeli, zakaj gre. Zato potrebujemo odločno podporo komisije. Mislim, da je to odgovornost komisije, istočasno pa je to tudi odgovornost vlad držav članic. Te morajo v svojih državah v okviru svoje odgovornosti za trg delovne sile zagotoviti, da bo ta platforma delovala. Kaj je še potrebno dodati? Še primer za spodbude, ki jih želimo zagotoviti. Želimo si, da bi nova mreža EURES in nova platforma bila redno preverjena, da bi spregovorili o prednostih, slabostih in da bi se lahko hitro prilagodili, če bo to potrebno. Da, kolega je že upozoril na to v razpravi z latijskim ministrom, da tudi vprašanje mejnih regij bomo izčrpno obravnavali in bomo skušali skupno na, skupaj najti rešitev. Vse predloge bom skušal upoštevati. Za 30. januarja imamo rok za predloge spremembe. Načrtuje se še en sestanek s poročevalci v senci. Datum bomo še določili za 26. februarja, pa je predvidena predstavitev predlogov sprememb v odboru. Odločitev v odboru pa bomo sprejeli 24. marca. Hvala lepa še enkrat vsem poročevalcem v senci, vsem poročevalcem. svetovalcem. Hvala lepa za vašo pozornost. You, uh... Hvala lepa. Gospod Becker, veliko vas je želelo besedo. Zelo kratki morate biti. Najprej dobijo prednost poročevalci v senci. Imamo pa še eno točko na dnevnem redu. Ne vem, če nam bo uspelo kajti že nekoliko zamujamo. Če nam danes ne uspe, bomo imeli več na dnevnem redu jutri. Najprej torej poročevalci v senci, kar se da kratko, prosim, gospod Šoncajnen. Uh, Hvala lepa. Zelo kratek bom. Ne bom govoril o predlogih sprememb in o poročilu na splošno. Skušal bom samo spregovoriti o tem, je pripravil gospod Becker. Čestitam mu za upravljeno delo. Na splošno imamo samo 44 predlogov spremem, tako da se strinja s poročilom in na katerimi se strinjamo, torej osrednji pomen javnih služb za, za poslovanje. Črtav je eh, delegirane akte, potem pristojbnine, to je bilo upravičeno. Prav tako pa se strinjamo glede naknadne ocene. Po dveh letih to je več kot dovolj. Štiri predloge, področja predlogov sprememb pa ne razumem prav dobro. Najprej, kar se tiče vajeništva in pripravništva, tukaj se zdi, da je bilo vse skupaj drugače opredeljeno, da je to opredeljeno v bistvu tako kot delovno mesto. Seveda je to čudovito, vendar pa ne odraža resničnosti. Vajništvo in pripravništvo mora biti delo, tako kot je to predeljeno v prilogi, ni pa to isto kot, polno, kot zaposlite za poln delovni čas. Četrti člen, tukaj bi radi razliko med člani in partnerji. Pri devetem členu pa sploh ni predlogov sprememb. To se ne zdi dosledno in nismo popolnoma prepričani, kaj želi s tem povedati. Lahko dobimo kakšno pojasnilo. Socialni partneri se zdi v obrazložitvi popolnoma manjkajo. Potem so socialni partneri tudi nekaj, česar ni, imamo pa nevladne organizacije in tako dalje, ki so eh, omenjeni kot partnerji. In potem imamo tudi čezmejna, čezmejna partnerstva, 20 čezmejnih EURES partnerstv imamo, 600 tisoč ljudi. To je potrebno tudi omeniti v besedilo, po našem mnenju. Hvala lepa. Hvala, gospod Simon. Jana Cidnanska iz EKR. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, pán spravodajca, sa vám chcem... Hvala lepa. Gospod poročevalec, zahvalila bi sem vam za zelo dobro napisano poročilo in pa za vse vloženo delo. Zelo cenim vse, kar ste dosegli s svojimi kolegi. Eh, hkrati cenim tudi vaše uvodne pripombe, kjer ste podarili, da ste prepričani, da politike povezane s trgom dela morajo biti predvsem pristojnost držav članic. Strinjam se z vami tudi eh, glede tega, da javne službe za zaposlovanje morajo avtomatično postati članice um, platforme oziroma mreže Eures. Uh, Potem pa je tukaj stvar, o kateri imam morda malce drugačno mnenje. To so nejavni uh, ponudniki uh, storitev. Ti so lahko člani Eurosa, ampak ne postanejo člani avtomatično. To bo po mojem mnenju povzročilo pravno negotovost. Kajti, če izpolnjuješ določena merila, bi moral hkrati takoj postati tudi član. Torej, te stvari je treba bolj uskladiti o tem bi se z vami še pogovorila. Pozdravljam še eno stvar, ki ste jo povdarili v vodnih pripombah. Rekli ste, da je treba ta portal bolje promovirati. Ljudje se morajo zavedati, da je EURES portal na voljo in da ga lahko uporabljajo in da je smiselno, da ga uporabljajo. Poleg tega cenim tudi dejstvo, da imamo med predlogi Eh, zapisano, da se je treba znebiti vseh ovir. Torej, gre za storitev, ki mora biti brez ovir. Imamo več kot 80 eh, milijonov ljudi, ki eh, so invalidni, del jih je slepih, slabovidnih, drugi imajo druge vrste invalidnosti, zato je treba zagotoviti, da je portal dostopen vsem osredotočila bi še na eno stvar. V EU imamo 75 milijonov ljudi, ki imajo težave z osnovnimi veščinami, recimo s pisanjem ali branjem, torej pismenostjo. E, zavezujejo nas e, človekove pravice, konvencija ZN o pravicah ljudi, ki, imajo, e, ki so slepi ali slabovidni. Torej, treba je zagotoviti delovno mobilnost za vse skupine populacije prebivalstva. Ne smemo zanemariti njihovih potreb, ko pripravljamo zakonodajni akt. Zato bi eh, glede tega predlagala par sprememb. Veselim pa se nadaljnih razprav z vami. Hvala. Martina, Martina Dlabajova je tukaj. Ne žal je ni, ampak jaz bom spregovorila v njenem imenu. Martina žal ne more biti tukaj. V njenem imenu bi se najprej zahvalila uh, poročevalcu in drugim poročevalcem v senci za dobro opravljeno delo. Predstavila bom par komentarjev in opask. Za izboljšanje mobilnosti delovne sile potrebujemo v Evropski uniji boljše delovanje EURES-a in njegovih spletnih platform. Potrebujemo boljše sodelovanje nacionalnih agencij za poslovanje. Treba je racionalizirati priznavanje kvalifikacije, treba je podprijeti jezikovno usposabljanje v Evropski uniji pa še štiri specifične točke v zvezi tega osnutka poročila bi podala. Odlično je, da poročevalec posveča pozornost strategiji komunikacije v zvezi z Eurosom. Komisija pa Euresovi člani zdajšnji in prihodnji skupaj s komisijo morajo zagotoviti, da vsi državljani Evropske unije poznajo ta portal delovnih mest in da ga tudi uporabljajo. Tudi mi poslanci uh, moramo te stvari razložiti iskalcem delovnih mest. Druga pripomba. Glede vključevanja vajništva in pripravništva v EURES. Predlagam, da se vajništvo in pripravništvo vključita. Če je treba, pa eh, lahko pustimo možnost, da države članice opustijo to vajništvo in pripravništvo. Uh, v izobraževalne namene. Poleg tega uh, je treba v sistem vključiti čim več prostih delovnih mest, tako da bo sistem koristen za iskalce delovnih mest. Tretja pripomba. Predlog spremembe 24 načelo stalnega prebivališča. Države članice uh, načeloma ne smijo dati prednosti uh, kraju stalnega prebivališča pri zapolniti delovnega mesta, kajti vsak bi moral imeti pravico, da eh, zapolni delovno mesto, ki je na voljo. Potem je tukaj še eno vprašanje omejevanja uh, delovnih mest, recimo zaradi varnosti, jezikovnih zahtev, načinov izvajanja službe in tako naprej. Omenjanje takih omejitev bi ravno tako uh, vključili. Potem še ena točka, vse storitve povezane z Eurasom bi morale biti brezplačne. Mogoče bi lahko pristobino uporabile samo za bolj napredne storitve. Predlog komisije predvideva možnosti financiranja iz Evropskega socialnega sklada in programa za zaposlovanje in socialne inovacije. Predlog komisije je dober in z njegovega vidika ne bi zaračunavali storitev za iskalce zaposlitve in potrošnike. Hvala. Paloma Lopas je naslednja iz Gue. Nije tukaj. Potem pa Tamas Mečeriks. Hvala predsedajoča, tudi jaz bi čestital poročevalcu gospodu Bekerju za opravljeno delo in pa za predloge spremembe. Čestitam za ogromno vloženega truda. Kar nekaj stvari, s katerimi se strinjamo, eh, nekaj stvari pa je taki, s katerimi se ne, to so izpostavljali že kolegi pred menoj specifično bi omenil dve, dva predloga spremembe. Hkrati pa bi rad tudi povedal, da pozdravljam, da je poročevalec tako odprt, da sprejema zamisli, da je vzpostavil neposreden stik s svetom, ampak mogoče bi bilo smiselno, da najprej počaka, Eh, na mnenje parlamenta, da uskladimo naš eh, pristop do sveta v zvezi s specifičnimi vprašanji, ampak nikakor pa ne želimo omejevati eh, njegovih naporov usklajevanja. Torej, par stvari bi rad postavil v malce drugačen okvir. Prvič, razumem stališče poročevalca glede šestega priloga spremembe. Želite podariti, da politike trga dela vključujejo vse vrste podpornih ukrepov, ampak mislim, da eh, je treba o tem še razpravljati. Tako na ustani ravni, kot tudi na ravni politike. Mislim, da to ni eh, pravi prostor za razpravo o tem, tako da tukaj bi bil nekoliko bolj previden glede tega predloga spremembe. Strinjam pa se tudi uh, s kolegom iz Aldeja v zvezi s predlogom spremembe 24. Če država članica lahko sprejme katerikoli ukrep, za katerega meni, da je potreben, da prednostno eh, razvrsti eh, delovna mesta, potem eh, nekako zgubimo smisel. Kajti potem ni smiselno, da so javne službe za zaposlovanje avtomatično članice Euresa. Na koncu ne bodo opravile nobene storitve. Mislim, da je to neke vrste splošni predlog spremembe, ki ga v tej obliki ne moremo sprejeti. O tem se moramo še pogovarjati. Ampak, kot sem pa povedal že prej, eh, ogromno drugih predlogov pa eh, podpiramo. Hvala lepa za upravljeno delo. Hvala. Laura Agija je naslednja. IFTT. Eh, presidente, come gli altri colleghi, ringrazio il collega Bezzi. Hvala, predsedujoče. Tudi jaz bi se zahvalila gospodu Bekerju za upravljeno delo. Kot sem že povedala, instrument kot je EURES, ki obstaja že od leta 1993, ni bil tako učinkovit, kot bi moral biti. želimo si, da EURES postane učinkovit. Kot sem že povedala, je mogoče podati kar nekaj, kar nekaj komentarjev. Potrebe so velike, in to nam tudi kaže, kakšno je stanje na področju zaposlovanja v Evropi trenutno. Popraševanje je veliko, ponudbe je precej manj. In to moramo obravnavati. Potem pa je tukaj še ena stvar, ki jo moramo podrobno analizirati. Gre za informacije, gre za obveščanje. Države članice je treba obvestiti, katere instrumente imajo na voljo in uh, najti moramo tudi načine komunikacije. Zlasti komunikacije z mladimi. Informacije morajo priti do tistih, ki jih potrebujejo. Na voljo imamo kar nekaj različnih instrumentov ki jih je mogoče uporabiti, da dosežemo mlade ljudi. Tako lahko promoviramo uh, priložnosti za zaposlitev in pa delovna mesta. Euros, Eures je primeren za to. Tudi mi bomo pripravili predloge spremen v skladu s tem, kar sem povedala. Izrazili bomo tudi nekaj kritike. Potem pa še osebna pripomba za gospoda Bekerja. Verjamem v mobilnost. Ampak mobilnost je treba razumeti kot priložnost. Doslej je bila to le priložnost za nekatere in nekaj nemogočega za večino. Želim, da tudi ljudje v moji državi dobijo priložnost. Želim, da Italija eh, ponudi priložnost ne samo eh, italijanskim delavcem, temveč tudi drugim evropejcem. Imamo ogromno kulturno, umetniško eh, dediščino, imamo veliko industrije, tako da ja, govorimo o mobilnosti, govorimo o komunikaciji, govorimo o informacijah, ampak hkrati je treba tudi povdariti, da mora biti to prosta, utemeljena odločitev. Žal je tako v Italiji, da je uh, mobilnost izhod v sili za mnoge ljudi. Eh, težave uh, brezposelnosti je treba reševati tudi drugače, treba je ustvarjati delovna mesta povsod. Po Potem so tukaj še davčna vprašanja, razlike v gospodarstvih. Te stvari je treba približati. Ampak kakorkoli že, um, komplimenti poročevalcu za upravljeno delo. Upam, da se bomo ustrezno lotili pravih korenin brezposelnosti v Evropi, zlasti pa v sredozemlju. Hvala. Hvala. Zdaj imamo seznam govornikov upam, da ne boste imeli celih govoranc, ampak da boste čim bolj kratki. Kajti nas, naš čas je izredno omejen. Joel Malam je naslednji. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalila našemu poročevalcu, da je uh, ta koncept uh, skupnostne preference ustoličil v tem uh, poročilu. Ta naj nadomesti nacionalno preferenco, ki se uporablja na področju zaposlovanja in ki bo omogočala uporabo tega mehanizma EURES. To je instrument, ki je sicer zanimiv, ampak predstavlja precejšnje težave, uh, Eh, zlasti pri eh, prisilni mobilnosti. Težava tu eh, ni v tem, da obstaja tri milijone delovnih mest, ki so na voljo, temveč, da obstaja 25 milijonov brezposelnih, ki so na ta način prisiljeni v mobilnost in to pogosto eh, s pomočjo teh eh, zaposlovalnih eh, agencij. Ni zaželjeno, da bi takšen, takšna internetna platforma, do katere imajo dostop velika podjetja, izpostavila šibkosti določenih držav pomembno bi bilo, da bi vse eh, države lahko same vodile svojo zaposlovalno politiko. Krasnodepski. Krasnodepski. Ja, ne znajduje tukaj v tem. V teh projektah, tega, o čem, o čem mówiłem v svojem pitanju. Do... Hvala. V teh predlogih ne najdem tistega, kar sem omenil, ko smo se pogovarjali z ministrom. Gre za strah, ki je široko razširjen med socialnimi partnerji v srednji in vzhodnji Evropi. Gre za to, da bi take pobude pripeljale do boljšega stanja v najbolj razvitih državah Evropske unije take države kot je Poljska, bi bile zelo dobre ponudnice poceni in pa dobro usposobljene delovne sile. Predlog spremembe 24 enostavno samo še povečuje moj strah. Kaj ti kaže, da je to tista filozofija, ki je v ozadju? Mogoče bi se morali spet vprašati, kaj storiti, da bodo ti migracijski tokovi res prostovoljni, da bodo tekli vse smeri. Kaj ti ne želimo priti v situacijo, ko mladi, dobro usposobljeni ljudje delajo samo za tiste države, ki so najbolj razvite, vendar pa pod svojo usposobljenostjo, pod kvalifikacijami. Tako da je treba razmisliti o nekaterih načelih za zaščito nacionalnih trgov dela. Naj ponovim. Tukaj gre za tokove iz vzhodne ali južne Evrope. Mladi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 Eh, poročevalcu Bekerju za predstavljeno poročilo. Strinjam se z večino predlogov sprememb iz tega poročila. Mreža mora biti lahko razumljiva, dostopna, prijazna do uporabnikov. Informacije glede zaposlovanja v drugih državah članicah mora biti čim bolj eh, celovite. Ne smejo biti omejene zgolj na ponujanje ponudb in pa življenje pise. še posebej pomemben se mi zdi, pomembna se mi zdi, eh, se mi zdi predlog spremembe glede javnih služb za zaposlovanje. Tukaj gre za preoblikovanje, veča se vloga zasebnih eh, organov, socialnih partnerjev. To je dobro, ampak ne smemo pa zavrniti eh, oziroma pozabiti vseh izkušenj in pa instrumentov, ki jih imamo prek javnih služb za zaposlovanje. Tudi te službe se zdaj preoblikujejo. Pri nas na Polskem že eh, uvajamo eh, to vrstno reformo v zadnjih šestih mesecih. Povdariti moram, da uh, javnih služb ne smemo zanemariti na račun uh, drugih, recimo socialnih partnerjev. Uh, Imeli smo zanimivo razpravo v zvezi s tem in eh, tukaj je izredno pomembno, da dosežemo dobro sodelovanje vseh partnerjev. Zlasti čezmejnih, kajti vedeti moramo, da mnogi državljani živijo v obmejnih področjih, da hodijo na delo čez mejo, tako da ta uredba lahko okrepi njihov položaj. Treba jo okrepiti tudi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 temeljno načelo, ampak tudi kohezija je temeljno načelo. S tem želim povedati, da imamo znotraj Evropske unije velike gospodarske razlike, ki pa jih je treba izravnati in uravnovesiti. Eno ne nadomešča drugega. Torej EO, EU si ne sme misliti, da se bodo razlike med centrom in periferijo, torej stalimi članicami in novimi članicami, eh, Eh, ki so predvsej revnejše, eh, da se bodo ti problemi eh, rešili tako, da se delavce iz revnejših držav pripravi do tega, da se premaknejo v bogatejše države. To me kar razjezi in želim podariti, da se je treba bolj posvetiti koheziji. Pa še druga pripomba. Poročilo. Poročevalec je podal statistični podatek, da so v Evropski uniji ljudje veliko manj mobilni kot drugot, recimo v ZDA. Mogoče je razlaga v tem, da evropejci enostavno niso razmišljali o tem, da bi želeli živeti v veliki federalni državi. Oni so se nekako odločili za nacionalne okvire, za tiste države, v katerih so bili rojeni, želijo ostati v svoji domovini, v svoji skupnosti, v svoji vasi, v svoji skupnosti, blizu svoje družine. Evropejci smo pač nekoliko bolj konzervativni to pogledno. Vezani smo na skupnost, na nacijo in na tradicijo. In zato nam ni tako všeč eh, potovati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 pa predsedojoča, tudi sama bi pozdravila našega eh, poročevalca in eh, ta zelo globalen pristop. Vrnila se bom k dvema točkama, ki sem ju že omenila predhodno in sicer eh, prizadevala bi si za razvoj EURES platforme, torej čezmejne razsežnosti. To je sedaj nekaj, kar se na zelo eksperimentalni ravni že uporablja v moji regiji, torej v Alzaciji, eh, v odnosu do Nemčije. Potem pa bi ustrajala še pri tem, da se res upošteva vajeništvo na tej platformi EURES. Če bomo razvijali vajeništvo, bomo mladim omogočali eh, pridobivanje novih eh, veščin, eh, tako tehničnih eh, kot tudi jezikovnih. Na ta način se bodo lahko vrnili v svoje države izvora in postali bodo veliko bolj zaposljivi kot iskalci zaposlitve v svojih državah. Hvala. Hvala, gospod James. Hvala, predsedujoča. Cenim delo poročevalca in se mu zahvaljujem. Leta 2013 eh, je program Euresa vključeval tudi proračun za program medija. Šlo je za 800 tisoč najbolj eh, bogatih delovnih mest. Seveda, Združeno kraljestvo eh, želi, da pridejo delavci, da zapolnijo vrzeli v gospodarstvu, želimo pritegniti naložbe in pa talente v svojo državo, ampak eh, britanski državljani želijo eh, nadzor nad vsem tem, tako kot verjetno to želijo tudi vse druge države članice. Ne želimo, da se zgodi, da bi prišlo do nenadzorovanega prihajanja uh, iz Evrope. Želimo ljudi, ki imajo določeno znanje, uh, strokovno znanje na področju uh, zdravja, inženiringa, prava, ampak podarila bi, da razumem, da to pomeni odtok tega znanja iz drugih držav. Ne želimo, da zelo visoko usposobljeni ljudje pridejo k nam in upravljajo delovna mesta, za katera Eh, te kvalifikacije niso potrebne. Dejstvo je, da je v Združeno kraljestvo iz Evropske unije leta 2014 prišlo 228 tisoč ljudi. Seboj so prinesli tudi veščine in znanje, ki bi jih morale ostale države članice ohraniti pri sebi. hkrati se prek agencij oglašuje možnost uh, dobiti službo v Združenem kraljestvu, ampak to je slabost za druge države. Člen 16 mogoče poskrbi za usklajevanje um, ponudbe in popraševanja, ehm, poskrbi za prevajanje. Člen 14 mogoče tudi zagotovi uh, da se vedo, da se ve, kakšne, kakšna delovna mesta so na voljo, ampak s tem povzročamo pozitivno diskriminacijo. To vsekakor ne pomaga nikomor, tudi Združenemu kraljestvu ne. Gospod in gospodje, pozvala bi vas, da podrobno premislite o tem. V Združenem kraljestvu ne moremo rešiti težav evroobmočja in uh, slabe, neuspešne zaposlovalne politike Evropske unije. Tako se enostavno samo prikriva problem, namesto da bi se ga obravnavalo. Hvala lepa, gospa Šojdrova. Hvala za besedo. Želela bi se odzvati na to, kar je bilo že povedano na temo eh, kohezije in pa širjene migracije na različna področja Evropske unije. Danes najbolj ambiciozni, najbolj sposobni študenti in pa delovna sila odhajajo, migrirajo v močnejša gospodarstva. Odzvala bi se na to, kar je povedal eh, kolega Krasnodjerski. Ti ljudje ne čakajo na pomoč uh, agenciji, enostavno sami najdejo delovna mesta v razvitih gospodarstvih. Pobuda EURES je sicer dobra, za tiste, eh, ki imajo težave pri iskanju delovnega mesta. Primerna je tudi za manj razvite države, kajti eh, na ta način eh, se lahko razve, katera delovna mesta so na voljo. Mislim, da moramo od take pobude pričakovati naslednje. treba je obrniti tok. Uh, Zdaj pa še nekaj komentarjev iz komisije, gospa Morin. Gospod. Merci, euh, merci, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo nakratko bi želel samo počrtati dejstvo, da je EURES zelo pomemben instrument za zagotavljanje preglednosti trga delovne sile, eh, zlasti kar se tiče ponudb dela in pa razpoložljivih življenjepisov. In to nam omogoča tudi eh, vzpostavljanje stika med eh, po eni strani iskalci dela in po drugi strani Eh, iskalci, eh, is, torej zaposlovalci. Eh, ampak to mora biti prostovoljno. In to je namen te uredbe. Želimo zagotoviti boljšo učinkovitost tega sistema EURES. Eno vprašanje je bilo večkrat omenjeno in sicer preglednost je tu ključni element. Uh, in ta se navezuje najprej na število eh, ponudb na evropski ravni in nova uredba bi morala omogočati boljše izmenjave informacij na evropski ravni. V tej uredbi se ponuja tudi možnost, da se pojasnijo pravila, ki omogočajo partnerjem znotraj omrežja EURES, da se med seboj najdejo in sicer skladno z transparentnimi cilji. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Bekerju. Hvala lepa za vaše prispevke, iz katerih sem se lahko precej naučil iz tega precej pridobim. Vse, kar dobim od vas, lahko potem obdelam. Naj se na kratko dotaknem na najbolj pomembnih točk. Hiter bom, ker eh, smo na tesno s časom. Najprej vajništvo in pripravništvo. To bi želeli upeti samo tja, kjer imamo pravno jasne razmere, gre za pogodbe o izobraževanju, o izvanju neke službe, moramo zagotoviti, da ne bo prišlo do zlorab mladih. Torej moramo biti pravno precizni. Razlika med člani in partnerji pa izhaja iz tega, da je v predlogu opredeljeno, da države članice avtomatično imenujejo javne službe za zaposlovanje kot članice. Partneri, kot so recimo nevladne organizacije oziroma zasebni posredniki dela, pa postanejo člani šele takrat, kadar lahko zagotovijo enako kakovost. In v tem eh, vidim tudi odgovornost držav članic. One morajo te stvari preverjati, ni bilo mišljeno, da bi imeli neko kontrolno inštanco na uh, ravni EU. Ta uh, sodobni način razmišljanja komisije lahko le podpremo. Socialnih partnerjev nisem imenoval, um, eh, nažalost, žal mi je za to, kaj ti ogromno uh, sem pridobil od udeležbe socialnih partnerjev želel sem podati zelo dober primer avstrijskega upravljanja trga dela. E, tam socialni partnerji ogromno prispevajo, tako da bi želel videti, da bi bili socialni partnerji e, in integrirani, vključeni v ta sistem. Oni so zelo pomembni podporniki sistema. No, potem je bilo tukaj uh, vprašanje čezmejnosti. Uh, to je zelo pomembno. Azacija je primerna kot primer. Imamo seveda tudi druge regije v Evropi, eh, kjer eh, je ta čezmeni pristop zelo pomemben. Potem je tukaj odpravljanje ovir, zlasti za invalide, to podpiram in poudarjam. Zahvaljujem se za vsako podporo, ki gre v smeri ozaveščanja, komunikacije, obveščanja. brezplačna uporaba mreže EURES za delavce je pogoj, eh, brez katerega ne bo nič. O tem sploh ne bomo razpravljali. Ko pride do storitev, ki jih recimo eh, nek zasebni ponudnik storitev ponuja ločeno, potem je to nekaj ločenega. Eh, to je potem osebna odločitev posameznika, ali želi kupiti tako storitev ali ne. Če nekdo rabi eh, osebno vodenje, naj potem za to plača, ampak pri naši mreži Euros ne gre za to. Potem pa je tukaj še jasna postavitev prioritet Unije. Ravno te prioritete eh, v okviru Evropske unije. so v nasprotnem sorazmerju z državnimi eh, preferencami. O tem se bomo še pogovarjali, ampak vsi, ki so upravičeni uh, do dela v Evropi, uh, ne smejo biti nacionalno omejeni. Eures po mojem mnenju nikakor ne sili eh, ljudi v to, da bi mislili, da se morajo izseliti. To se sploh ne sme zgoditi, ampak dejstvo je, da mora biti Eures bolj poznan, eh, tako da ljudje vedo, da obstajajo delovna mesta tudi v drugih državah. In to je smisel prostega pretoka v Evropski uniji. Menim, da tukaj zajamemo vse tematike boja proti brezposelnosti in pa ustvarjanja novih delovnih mest. Te stvari ostajajo še naprej naloga držav članic in Evropske unije. V to EURES ne posega, se pri EURES-u ne gre za to. No, potem pa še upravičenost do Uh, jezikovnega izobraževanja, do tečajev branja. To sploh ni smešno, če 35% odraslih ne more ustrezno brati. Ti so upravičeni do izobraževanja. Ampak to so predlogi na področju izobraževalne politike, poklicne politike. In EURES ni instrument za izobraževalne tečaje. To moram jasno izpostaviti. Hvala za, gospoda, za pojasnilo gospoda Morana. Rekel je, da gre tukaj za predstavitev ponudb, za delo je malce in iskalce dela. Hkrati pa gre tudi za to, da lahko ta instrument izkoristijo tisti, ki ponujejo delo. Gre za instrument, ki se ustrezno uporablja in zagotavlja tudi preglednost. In to je bistvo projekta EORES. No, potem pa je tukaj še en vidik. Jasno, gre tukaj izključno za prostovoljno uporabo te ponudbe, ki jo vključuje EURES. Tukaj ne gre za prisile, za prisilo ali pritisk. Ko govorimo za odtok možganov, je to del nacionalne uh, politike dela in v to se ne posega. Torej, to še vedno ostaja pristojnost nacionalnih vlad. Gledam, če sem še kaj pozabil. Torej, to se je nanašalo na kohezijo. Kohezija ni vprašanje, ki bi ga lahko rešili uh, z nekim uh, spletnim instrumentom. To se rešuje s politiko trga dela, zato pa so pristojne posamezne države. Tako. S tem bi končal. Še enkrat bi se zahvalil. Prosil bi, pa bi vas, da vse, kar sem more biti spregledal, da me na vse še enkrat opozorite uh, in se name tudi osebno obrnete, da se o tem pogovorimo. Hvala lepa. Much, uh... Hvala lepa, gospod Baker, za opravljeno delo. Rok za vlogo amandmajev je 30. januar. torej ponavljam, 30. januar. 24. marca pa bo potem to sprejeto v odboru. Hvala. Še eno točko dnevnega reda imamo in sicer Evropski semester za Evropsko politi eh, koordinacijo politik. Imamo zelo malo časa, ampak bom dala besedo poročevalcu za kratko predstavitev. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želel bi najprej predstaviti eh, namen. Ne bom eh, predstavil po posameznih točkah eh, tega eh, poročila. Namen poročila je, da se eh, Eh, izboljša obstoječo zelo renljivo gospodarsko situacijo, zlasti na področju eh, zaposlovanja. In če želimo, da bo ta, to poročilo imelo kakršenkoli namen, potem je treba podpreti spodbudne ukrepe v novi gospodarski strategiji. Ti morajo biti še bolj ambiciozni in eh, treba se je izogniti novi recesiji novi gospodarski krizi. Prav tako je treba predvideti tudi eh, spremembe v eh, politiki eh, zaposlovanja, zato da bodo lahko ljudje še naprej živeli od svojih plač, torej poleg vseh splošnih gospodarskih sprememb, ki jih to prinaša. Torej, potrebujemo uh, Eh, socialni model, eh, ki se je v zadnjih letih zelo, zelo skrčil, moramo ga ponovno vzpostaviti, zato da se bomo lahko borili proti novi revščini, ki se je pojavila v zadnjih letih. Prav tako je treba tudi zagotoviti demokratično legitimnost celotnega postopka v celotni postopek morajo biti vključeni tako nacionalni parlamenti kot socialni eh, deležniki, zato da bodo reforme lahko bolj učinkovite in da bodo politike evropskega semestra eh, bolj eh, učinkovite prav tako. Na ta način se bomo lahko borili tudi proti uh, euroskepticizmu, ki se pojavlja skupaj z gospodarsko krizo. Torej, to so ti štirje stebri, na podlagi katerih smo to poročilo uh, eh, izgradili in vprašanj, ki si jih morda še nismo postavili, si jih še bomo postavili. Videli bomo, če bo do spremembe, ki jih eh, predlagamo, resnično eh, dovolj pomembne za to, da bomo lahko situacijo spremenili kar se meni zdi osebno zelo pomembno, je, da vse institucije naredijo, kar je potrebno, ne samo, da se eh, premosti gospodarska kriza, temveč tudi, da dolgoročno izidemo iz te krize. Torej, eh, v eh, kontekstu te eh, stopnje rasti za leto 2014, ki je bila malce višja od nič eh, odstotkov in eh, v kontekstu, kjer imamo 4 odstotke višjo brezposelnost, dolgotrajno brezposelnost kot v predhodnih letih, ko 50 odstotkov delovnih mest, ki se ustvari v Evropi, ne pomaga ljudem, da se eh, izvlečajo iz eh, revščine in istočasno eh, so se zelo skrčili tudi sredstva za pokojnino, kar je situacijo zelo poslabšalo. Torej, če eh, kombiniramo vse te elemente, se pravi krčenje eh, socialnih eh, pomoči in pa učinki krize, vse to je privedlo do tega, da ena od štirih držav v družin, se pravi, čem, v Evropi živi pod pragom revščine. Evropska unija ustvarja lahko ustvari delovna mesta, to mora storiti hitro in učinkovito, zato da bomo lahko išli iz krize. Torej, zato je potrebno zagotoviti eh, hitro eh, rast, tudi s pomočjo načrta eh, Juncker, zagotoviti, da se te naložbe vložijo v že obstoječe programe za eh, spodbujanje rasti in ustvarjanje delovnih mest, boja proti brezposelnosti. Treba je tudi zagotoviti naložbe, ki bodo produktivne in ki bodo zlasti eh, namenjene izobraževanju. Treba je podpreti tudi majhna in srednja velika podjetja, eh, omogočiti prestrukturiranje eh, zasebnega dolga in ustvariti delovna mesta. Mi bi si prizadevali zlasti za to, da se konkretizira eh, predlog gospoda Junkarja glede minimalne plače, to je v pristojnosti nacionalnih eh, držav, ampak To je nekaj, kar bi države članice morale vzpostaviti, kajti to bo zagotovilo pravičnost. Enako eh, velja tudi za eh, pogodbe, za kratkoročne pogodbe, ki jih kritiziramo, zato ker to vodi v eh, revščino. In prizadevali bi si tudi za jamstva za mlade in za bolj pravično eh, porazdelitev eh, kapitala. Zagotovili bi morali eh, tudi više davke oziroma boljšo porazdelitev prihodkov iz davkov. Prav tako bi želeli tudi zagotoviti minimalno, ne samo minimalno plačo, temveč tudi minimalno pokojnino zato, da se eh, lahko borimo tudi proti učinkom te dolgotrajne brezposelnosti v Evropi. In to tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. In želeli bi, da se sklene nek pakt za boj proti revščini otrok. Vse to bo mogoče s strukturnimi reformami ampak eh, pri tem je treba preprečiti to, da bi se eh, tu eh, uporabljale oziroma pod to krinko uporabljale tudi različne neprimerne politike. Te politike morajo biti strukturne, morajo zagotoviti ustrezen socialni učinek vseh reform, ki se izvajajo v Evropski uniji to vse se mora dogajati znotraj demokratičnega, eh, institucionalnega okvira in eh, vse tri institucije morajo odigrati svojo ulogo pri eh, opredelitvi teh makroekonomskih ukrepov. Torej toliko na kratko o teh ukrepih, ki jih predlagamo v poročilu, za katerega upam, da bo koristen. Thank you. Uh... Hvala lepa. Dve minuti ima vsak poročevalec v senci. Najprej dajem besedo gospe Sofiji Ribero. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila kolegu eh, gospodu Gotjeru Spretu za delo, ki ga je uložil v pripravo tega poročila in lahko računate na mojo podporo pri pridobivanju konsenza. Delo v tem poročilu se osredotoča eh, na zaposlovanje in socialne zadeve, ne pa na proračunska vprašanja in gospodarska vprašanja. Moramo eh, dobro razmisliti o vidikih, eh, socialnih vidikih in pa zaposlovalnih vidikih in samo na to se moramo osredotočiti. Imamo tudi to novo gospodarsko strategijo, ki jo je poročevalec omenil in ki nam je bila predstavljena. Tu imamo tri stebre. Torej ne samo nove investicije, temveč tudi celo vrsto strukturnih reform, ki imajo pomemben vpliv na eh, trg dela, naprimer eh, skupni energetski trg, eh, digitalni skupni trg, modernizacija pokojninskega sistema, eh, sistema socialnega varstva in tako dalje. Na to pa imamo še tretji stebr in sicer eh, proračunsko odgovornost. Tu govorimo o socialni eh, tržni ekonomiji, ampak moramo pa zagotoviti ravnoteže tudi v odnosu do socialne enakosti in pa Eh, tudi v odnosu do demografskega učinka. Moramo zagotoviti, da bodo starejše osebe ustrezno zaščitene in da so priseljenci ustrezno vključeni, zato da bo to lahko za mlade generacije veliko bolj eh, trajnostni model moramo imeti eh, pozitivno diskriminacijo za eh, najbolj odaljene regije, ki imajo zelo eh, slabe pogoje, naprimer v mojem primeru razmišljam o torej, najbolj odaljenih regijah. Gospa McIntyre. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za izčrpno poročilo in uh, veselim se eh, konstruktivnega dela s poročevalcem in poročevalci v senci v prihodnih tednih. Z veliko točkami tega besedila se lahko strinjam, zelo eh, cenim tudi referenco na moje eh, poročilo v zvezi z ustvarjanjem primernih pogojev za zaposlovanje. Veliko je sklicevanje tudi na MSP-je in težave, s katerimi se soočajo. Mislim, da je treba to podpreti. Treba je podpreti tudi zagotovitev ustreznega zakonodajnega okvira. E, povsem e, se zavedam tega, da e, stopne brezposelnosti niso enake v posameznih državah. Nekatere države imajo zelo visoko stopne brezposelnosti in moramo jim pomagati. Ampak Moramo pa priznati tudi to, da nekatere države, tudi moja, imajo zelo visoko gospodarsko rast in eh, številke, ki so eh, danes eh, objavljene v Združenem kraljestvu, naprimer se plače višajo hitreje kot inflacija in sicer 1,8 krat, inflacija pa enkrat. Torej vse gre bolj ali manj v pravo smer. Mislim, da ko govorimo o načinu, kako komisija in države članice morajo mm, eh, nameniti eh, Eh, naložbe v kakovostna delovna mesta in podobno. Istočasno je treba tudi eh, razmisliti o tem, kako lahko eh, zagotovimo, da bo okolje privlačno za investicije. Ko govorimo naprimer o človeškem kapitalu, moramo govoriti tudi o tem, kako lahko pride do neustreznih pokrivanj teh veščin. Toliko o tem, hvala. Thank you. Uh, Madam Harkin from the ALDE Group. Hvala lepa, gospa Harkin eh, za ALDE. Hvala lepa in eh, hvala lepa poročevalcu za eh, to poročilo. Torej, ker imamo dve strani več, bomo morda imeli manj predlogov sprememb. Ali pa tudi ne. Torej, z veliko točkami tega poročila se strinjam imamo določene sporne točke, ampak ne bom jih omenjala zato, ker eh, nimamo časa. Eh, v odstavkih 1, 2, 3 in naslednjih imamo nekaj dobrih zamisli, tudi v četrtem odstavku se mi zdi dobro, da govorite o Evropskem skladu za strateške naložbe, ampak to temelji na zelo optimističnih eh, predpostavkah, na to pa ponujate nekaj rešitev. Mislim, da je peti odstavek kritičen. Ta sklad eh, ne sme nadomestiti naložb, ki eh, bi sicer eh, obstajale. Nisem prepričana glede šestega odstavka, kjer ne bi namestili nalož, namenili naložbe zlasti šipkejšim regijam. Ehm, Strenjam pa se s tem, da je treba najti rešitev glede tega, da nekatere države morajo vračati sredstva zaradi sofinansiranja. Strinjam se tudi z devetim eh, odstavkom glede eh, davčne konsolidacije in eh, v devetnastem odstavku Mislim, da ko govorite o tem, da je treba izključiti produktivne investicije v izobraževanje in tako dalje iz teh eh, ciljev, mislim, da je to zelo težko, o tem so že govorila, tudi ne vem, če je to možno, ampak vsekakor je treba biti eh, tu ustvarjalen, komisija je to že storila in mislim, da eh, bi bilo dobro, če o tem še malce razmislimo. Govorite o minimalnem dohodkov, o minimalnih eh, plačah v dveh različnih ostavkih. Eh, to si je treba pogledati in videti, če lahko najdemo rešitev. Eh, zelo je zaskrbljujoče to, da 50 odstotkov iskalcev zaposlitev Eh, tudi če najdejo zaposlitev, jih to ne izleče iz revščine, zato se sprašujemo, ali je sploh smiselno eh, biti zaposlen. Ampak dobro, torej to je vse. Hvala lepa, gospa predsedujoča in eh, prav gotovo bom z veseljem z vami sodelovala. Ines Sube from Guengel. Mm. Ines Sube. Ue. Ines eh, danes eh, ni eh, prisotna, zato bom ponudila sama nekaj komentarjev. Torej, zahvaljujem se za nekaj zelo dobrih predlogov v tem poročilu. Gre zlasti za ehm, težave, torej, ki ste jih identificirali, težave mladih, iskalcev zaposlitve, visoke stopne brezposelnosti, načinov, kako se jim lahko omogoči iskanje zaposlitve. Želela pa bi spomniti, da gre torej za zaposlovanje, ampak eh, zaposlitev mora omogočati tudi preživetje, kajti eh, težava eh, revnih zaposlenih je ta, da svojo plačo ne morejo preživeti in tudi na. To se je treba osredotočiti. Mislim, da nimamo dovolj analiz teh temeljnih težav in uh, temeljna težava je tudi v tem, da sedanje upravljanje v Evropi ne eh, deluje in to je tudi predmet eh, semestra, evropskega semestra. Torej, gre za to, da nekateri ljudje delajo, pa od tega ne morejo preživeti. Torej, ni dovolj, če imamo samo eh, majhne naložbene svežne, treba je predvideti strukturne reforme in smo povsem na voljo da z vami delamo na tem poročilu. Äh, hvala lepa, predsednica, hvala lepa poročevalcu za dobro pripravljeno poročilo. Mikrofon, prosim. Oh, oh, <laughs> uh, <laughs> Lahko spet začnem. Torej, hvala lepa, predsednica, hvala lepa za izčrpno delo, ki je resnično dobra podlaga za izmenjavo mnen za razpravo, še prav posebno se mi zdi pomembno osredotočenje na socialno politiko. Kot je v vodoma bilo rečeno, so posledice vrčevalne politike v povezavo s krizo in zmanjševanjem socialnih pravic zelo pomembne. Potrebno se je boriti proti revščini in proti neenakostim. Rastni delovno mesto to je ena stvar, vendar pa to je premalo. In ko vidimo, da tudi IMF in ILO svarita pred tem, da če se bo neenakost še večala v Evropi, da bo resnično prišlo do nevarnosti destabilizacije družbe, potem resnično potrebujemo socialno unijo kot protiotež gospodarski in monetarni uniji. Tako da bomo zagotovili tudi socialno in teritorijalno kohezijo. Nekaj zadev želimo še ukrepiti, nekaj predlogov sprememb bomo podali, podpiramo pa vse, kar gre v smeri reform, letnega pregleda rasti, novi kazalniki, socialni kazalnik, to moramo razviti, pa tudi kazalnik za trajnost, naprimer. Spoštovanje varovanja podnebja, zelena rast in tako dalje, to bomo skušali vključiti. In še ena pomembna točka, seveda, seveda demokratična legitimnost. Na nekaterih mestih o tem govorite ne samo vključevanje socialnih partnerjev, temveč tudi še prav posebno civilne družbe v evropski semester. Mislimo, da je to ključna podlaga za to, da bomo verodostojni do državljank in državljanov. Prejšnja komisija je obljubila različne stvari, tudi smernice, da bi naj razvili. Mislim, da moramo to na tem mestu tudi zahtevati in tudi kar se naložbenega načrta tiče, moramo tukaj preprečiti, o tem je bilo govora v poročilu, da bi prišlo do dveh razredov naložbene politike. Da bi imeli revnejše države in bi imeli ta naložbeni načrt samo za bogatejše države. Hvala lepa. Laura Agija. Uh, eh, Laura Agija. EFDD. EFDD. Uh, E per la prima volta mi... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, um, strinjamo se s kolegom glede analize in mnenja, ki jo je predstavil v svojem poročilu. S kar veliko točkami se v celoti strinjamo. Zahvaljujem se vam za odlično upravljeno delo. Zlasti, ko ustrajate na dejstvu, da velik del evropskega prebivalstva živi praktično na pragu revščine in eh, da to tveganje revščine resnično obstaja. Kar velik del evropskega prebivalstva je že v situaciji revščine, zlasti med njimi veliko otrok in to je realnost, ki jo je treba upoštevati. Dokler bo v Evropi en otrok, ki ne bo ustrezno prehranjen, naprimer, ki bo rahitičen, zato ker nima dostopa do ustrezne uh, prehrane, eh, ne moremo obravnavati tega kot uspeh. Mi se pomovnoma strinjamo tudi z minimalno plačo, to so minimalna, uh, nujna jamstva. Uh, s katerimi lahko zagotovimo določeno raven homogeneizacije znotraj Evropske unije. Pomembno je tudi, da vsaki dnava ponovno potrdimo pravico evropskih državljanov, da si izberejo kraj bivanja. Prav tako se strinjamo tudi z vašo analizo uh, v zvezi z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Torej, to so samo eh, kratke pripombe. Glede na primer davčne politike bi bilo verjetno treba še malce razmisliti o tem vprašanju, sicer pa se strinjamo. Eh. Hvala lepa. Imamo eno vprašanje. Torej, naj damo poslancu še dve minuti. Torej, imate dve minuti. Dobro, ali se vsi želite sedaj oglasiti? Sama moram oditi ob 18.25, zato ker imamo sestanek eh, predsedujočih. Eh, odborov in če želite, da bo naš odbor prisoten, moram oditi. Ampak če se vsi želite oglasiti, potem nikomor ne bom dala besede, zato ker moramo zaključiti s sestankom in tudi tolmači nas bodo zapustili. One minute uh, uh, to uh, uh, Madam minuto gospe Rodriguez, potem pa bomo videli, kako bo šlo. Na to pa boste vi, gospod, povzeli v 30 sekundah. Hvala lepa, bom zelo kratka. Torej, Annual Growth Survey uh, ima mm, pač svoj namen, da se ugotovi, kakšna je rast. Če se investicije tu dodajo eh, proračunski konsolidaciji, je to pozitivno, ni pa dovolj. Moramo zapisati, da želimo eh, investicije in pa ustvarjanje eh, kvalitativnih delovnih mest in tega ne najdemo v Annual Growth Survey. Prav tako bi želeli še nekaj v zvezi s strukturnimi reformami, ki jih potrebujemo, kajti ne gre zgolj za trg dela, temveč tudi za eh, usposabljanje, izobraževanje in tudi za to, da eh, se lahko zagotovi, da ustrezne službe eh, to tudi izvajajo. Torej, to je v poročilu, ampak poudarjam še enkrat, da je to namen letnega pregleda rasti naš namen je, da povemo, kaj manjka. Eh, eh, Gospod Dominik Martin, minuto. Hvala lepa. Eh, postopkovno vprašanje imam. Želel bi prebrati poročilo in želel bi podati tudi predloge sprememb. Ampak besedilo sem prej v angleščini eh, in eh, tudi predloge sprememb moramo posredovati v angleščini. Naj vas spomnim, da je francoščina uradni jezik Evropske unije, da je Francija ena izmed in izmed ustanovnih eh, članic in da je to ključno ne samo za me kot poslanca, temveč tudi za 4 milijone francoskih državljanov, ki jih predstavljam. Miss Jones, Diana Jones. Gospa Diana Jones. Niste mi odgovorili, ali moramo posredovati predloge spremembo v angliščini. Uh, Sedaj ne morem podati odgovora, ampak boste dobili odgovor. Uh, Diane Jones. Diane Jones, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, uh, rezolucija v odstavku 21 uh, zahteva od komisije, da poda predlog v zvezi z minimalnimi plačami, na to pa je v odstavku 33 govor o minimalnih um, uh, dohodkih to bo hud šok ne samo za eh, zaposlovalce v Združenem kraljestvu, temveč tudi v drugih državah članicah. In razlog za to je naslednji. Nadzor nad minimalnimi dohodki in minimalnimi plačami je v rokah nacionalnih parlamentov. Po mojem mnenju in po mnenju UKIP-a ni nobene možnosti, da to harmoniziramo na ravni Evropske unije, Eh, glede na težave, ki jih imamo znotraj evroobmoče, glede na razlike, ki obstajajo med BPI eh, posameznih eh, članic in poleg tega čisto odkriko, to, to je področje, kjer Evropska unija ne more odločati. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa Morvej. Jelentiš, raportüre. Hvala lepa. Najprej kar se tiče tega, da je poročevalec podal šokantno izjavo, gre za peg možgan. Po njegovem mnenju gre izključno za pristojnost držav članic. Države članice morajo razrešiti to težavo in odprava razlik med posameznimi državami je očitno tudi zgolj pristojnost držav članic. Rada bi vedela, kaj mislite o tem. Mislim, da moramo razčistiti tudi to, kaj je minimalna plača, kaj je usklajena minimalna plača, kaj bi to pomenilo. Za nas, revnejše države članice, to zveni dobro, vendar pa kaj pravijo MSP-ji. Hvala lepa. Veronika Lope Fontan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glede na to, da imamo zelo malo časa, se bom odrekla besedi. Sofija je to zelo dobro povedana. Upam, da bomo v prihodnosti imeli čas za, uh, za besedo, kajti tako ni mogoče govoriti. Hvala lepa. gospa Gutierrez Sprečo, oziroma gospod Gutierrez Sprečo, če lahko povzamete. Bom eh, poskusil. Eh, hvala lepa za vse eh, pripombe. Želel bi povedati naslednje. Torej, to, kar smo storili oziroma želeli storiti v tem poročilu, je uh, na podlagi uh, sporočila komisije oblikovati vprašanje, ali ta predlog komisije lahko pomaga pri ustvarjanju delovnih mest eh, ali ne. Izkazalo se je, da eh, evropski semester ne samo, da ni ustvaril delovnih mest, ampak eh, da je še uničil obstoječa delovna mesta. To je bilo naše izhodišče. Torej, vsi odstavki v tem poročilu se navezujejo na zaposlovanje kajti v končni fazi je naše sporočilo zelo jasno in preprosto. Ali je dovolj, da eh, prestrukturiramo trg eh, dela, da lahko ustvarimo delovna mesta ali ne? Zato gre. Torej, vse, kar tu predlagamo, eh, gre v smeri uh, ustvarjanja novih delovnih mest. Torej, to je namen tega poročila. Kot rečeno, smo v zelo uh, ključnem obdobju in moramo se odločiti, ali so politike, ki jih imamo na mizi, dovolj uh, ambiciozne, uh, da uh, zagotovijo na trajnosten način in hitro ustrezno situacijo za, na področju zaposlovanja, kajti situacija je zelo, zelo uh, kritična. Uh, revščina je uh, nekaj, kar prizadeva 25 odstotkov evropskih družin. Vemo, da uh, sedajni ukrepi niso dovolj, da drž, družinam ne omogočajo, da se izvlečejo iz revščine. Uh, treba je zagotoviti, da bodo eh, plače dovoljšne, da bo preživetje možno. Torej, namen tega poročila je, da bo korisno. In mislim, da lahko pridemo do konsenza, tudi bomo pojasnili, kar bo potrebno. Glede tega, kar predstavljamo, mislim, da je eh, debat, razprava resnično v tem, da se opredelimo glede dvojega. Torej, kako lahko zagotovimo gospodarsko rast v Evropski uniji in zlasti, kako lahko zagotovimo ustrezno porazdelitev sredstev za to, da se izognemo revščini in neenakosti. Mislim, da evropske inštitucije eh, tu lahko veliko naredijo. Kar pa se tiče minimalne uh, Eh, plače. Ko govorimo o 21. odstavku, se pravi o evropskem okviru za minimalne plače, nikoli ne, eh, ni govora o tem, da želimo vzpostaviti enako plačo za vse države članice. Ne. Ampak Evropska unija ne more eh, dovoliti, tako kot ne more dovoliti, naprimer, da ima določena država članica eh, previsok eh, javni dolg, tudi ne more zagotoviti, da imamo v Evropski uniji delavce, ki za svoje delo ne dobijo minimalne plače. Tu je treba pač Eh, gospodarske kazalnike vzeti v ozir in izračunati, kaj eh, je minimalna plača v posamezni eh, državi. To je temelj ta, tega socialnega stebra v Evropski uniji in to je vprašanje, ki si ga moramo postaviti. Zahvaljujem se, kot rečeno, vsem pripombam in vsem prispevkom. Res je, da nihče, ki se je oglasil v imenu ukipa in eh, francoske stranke MEP. Ni eh, oblikoval eh, nekega sporočila, ampak kljub temu upam, da je poročilo koristno. Zaenkrat kar se tiče vprašanja, ki ga je postavil francoski kolega. Zaenkrat delamo v angleščini. To je poročilo, ki je bilo pripravljeno v angleščini eh, in zaenkrat pač delamo v angleščini. Upam pa, da bo vseeno poročilo korisno in da nam bo pomagalo pri reševanju težav, s katerimi se soočamo v Evropi. Hvala lepa, hvala za upravljeno delo, hvala za tudi poročevalcem v senci. Mislim, da smo gospodu Martanu torej sedaj odgovorili, da mu bomo posredovali to informacijo in koordinatori se bomo sedaj odločili, kako bomo rešili vprašanje prevajanja. Torej, hvala zelo dolgo. Razpravo smo imeli z latvijskim ministrom in zato je to pač malce zapletlo naš konec dneva, ampak jutri je nov dan in predvidene so številne ure, ki jih bomo preživeli skupaj.